Dobar dan vsem skupaj. Začenjamo današnji sestanek. Na začetku bi vam želeli povedati, da vsi dokumenti, ki jih bodo predstavili strokovnjaki, ki smo jih povabili, seveda pa bo imel svojo predstavitev tudi poročevalec Lefol, torej vsi dokumenti bodo razposlani po elektronski pošti. Danes je pomemben dan. Kmetijstvo in podnebne spremembe sta teme, o katerih bomo na dolgo govorili. Skušali bomo ute utemeljiti trditev, naslednjo trditev in sicer, da je kmetijstvo del problema, je pa hkrati tudi del rešitve. Pozdravljam se strokovnjake, ki smo jih povabili na to javno predstavitev. Vem, da nekateri prihajajo od daleč, zato da bi prispevali k naši razpravi o kmetijstvu in podnebnih spremembah. In zahvaljujem se vam v imenu našega parlamentarnega odbora. Podnebne spremembe lahko postanejo enen izmed glavnih izzivov za skupno kmetijsko politiko. Zato je pomembno, da takoj začnemo razmišljati o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za to, da bi zmanjšali toplogredne pline v kmetijstvu. Zato, da bi se kmetovalci lahko m, mm, pripravili in prilagodili na podnebne spremembe in zato, da bi okrepili potencial e, kmetijstva pri zmanjševanju CO2. -ja. Zaradi tega moramo takoj začeti z razpravo in skupaj z razmišljanjem o reformah skupne kmetijske politike po letu 2013. Kajti z podnebjem se nismo dovolj ukvarjali v zadnjem obdobju skupne kmetijske politike in ključ kmetijstva, eh, uspešnega kmetijstva je zagotovo v bolj vzdržnem razvoju. In glede na klimatske izzive in na pričakovanje naše družbe do kmetovalcev, bo temeljnega pomena za naš odbor, da bdimo za to, da bdimo tako, da bodo finančna sredstva namenjena za ta namen v novi finančni perspektivi. In z velikim veseljem danes predajam sedaj besedo našemu poročevalcu, gospodu Stefanu Lefola. Stefani, imaš besedo. Euh, Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se želel zahvaliti vsem prisotnim kolegom, potem pa bi se želel zahvaliti tudi vsem strokovnjakom, ki so se nam pridružili. Podnebne spremembe in segrevanje je tema, ki je zelo politično, politično občutljiva, zlasti po neuspehu kopenhagenske konference. Pravi neuspeh v Kopenhagnu, res pa je tudi, da je bil, da je bil hkrati. Kopenhagen nekaj pozitivnega, kajti vse države so se usedle za isto mizo, zato in priznali, da z podnebnimi spremembami, da so podnebne spremembe resen problem. Žal nismo našli rešitev, ne izvajamo jih, ampak vendarle se države v razvoju in tudi Evrope so se začele zavedati tega problema in tudi novi trgi so se začeli tega razvaditi, novi trgi, ki se tako hitro razvijajo. Države v razvoju po celem svetu se zavedajo, da moramo najti rešitve za to, da se borimo proti toplogrednim plinom in segrevanju. Torej, kmetijstvo je akter, tako kot m, mm, številni drugi, eden izmed vzrokov za uh, podnebno segrevanje. Jutri pa mora kmetijstvo postati akter, ki bo našel rešitve za, v boju proti segreva, ogrevanju, segrevanju. In to je sporočilo, ki ga moramo poslati. In sicer, da kmetijstvo prav zaradi narave, svoje narave in zaradi odnosa do zemlja in do vseh živih bitev je akter, ki mora pripeljati do tega, da bomo spremenili naše razvojne modele, da bomo našli nove razvojne modele, ki bodo drugačni od sedanjih. In vprašanje podnebnega segrevanja to ne pomeni samo um, rahlo zvišanje temperature. Na začetku 21. stoletja se moramo zavedati, da naravni viri in fosilna goriva imajo omejitve. Če smo doslej mislili, da bomo lahko še naprej uporabljali e, te vire, se sedaj moramo začeti zavedati, da moramo zmanjšati vpliv na okolje, če želimo zagotoviti bodočnost tudi prihodnjim generacijam. Zato moramo upoštevati to znanje, torej da ne moramo zagotoviti razvoja v škodo naravnega ravnovesja v okolju. To zadeva tako podnebno segrevanje, kot tudi druge teme, kot naprimer oskrba z vodo, potem um, gospodarjenje z tlemi, z zemljo, ki vemo, da so zelo občutljivi in recimo eden izmed eh, posledic je tudi suša, ki jo povzročajo podnebne spremembe. S pomočjo kmetijstva in nove politike je treba upoštevati vse te probleme. Glede poročila oziroma osnutka poročila bi želel povedati, da se moramo zavedati, da potrebujemo tudi kulturno spremembo, zato da bi lahko upoštevali vsa ta vprašanja. Doslej odbor za kmetijstvo v, eh, v Evropskem parlamentu razpravlja o kmetijstvu in o podnebju kot dve ločeni zadevi. Vsak problem ima svojo direktivo. Imamo direktivo o pesticidih, imamo direktivo o vodi, eh, potem o, včeraj smo govorili o dobrem počutju živali in tako dalje. Vsak dan imamo direktive. Z administrativnimi pravili, ki jih skušamo uveljaviti. Te, eh, ta pravila so zelo zavezujoča za kmetovalce in ta pravila se dodajajo k drugim pravilom, ki jih že imajo in zaradi tega eh, se veliko krat zgodi, da ne razpoznamo ciljev in zato eh, to onemogoča oziroma zelo težuje življenje akterjem in kmetovalcem. Kaj bi želel doseči svojim poročilom? Želel bi, da bi spremenili način kako gledamo na te težave. Treba, bi jih bilo treba um, obravnavati bolj globalno, sistemsko. Kmetijstvo v ekosistemu mora biti obravnavana v celoti. Ekosistem je treba uh, obravnavati kot celoto. Ne moramo um, pripravljati direktiv samo zato, da bi imeli nova administrativna pravila. In zato bi želel prvič začeti razpravo o problemu, ki je globalen problem. Pod ogrevanje planeta nas uh, pripelje do dveh razmišljanj. Torej, kako, kaj lahko storimo za to, da bi manj potrošili in bi imeli nižje emisije toplogrednih plinov? In drugič, kmetijstvo, kako lahko kmetijstvo sodeluje pri zajemanju oglika z novimi sistemi in novimi postopki. Tako da bi imeli torej manj emisij toplogrednih plinov, obenem pa bi določili maksimalno uh, višino plina, zlasti v zemlji. V zemlji v Evropi je 70 milijard ton uh, oglika. To, je, to so ogromne številke. Zakaj pravim, da gre za sistemski problem? Zato, ker moramo najti mehanizme, ki nam bodo omogočali, da rabimo manj energije, da imamo manj emisij toplogrednih plinem, obenem pa moramo ohraniti tla, naše vodne vire in omogočiti, da tla za, da v, v tleh shranimo del CO2. -ja. Poleg tega moramo ugotoviti, kako bi optimalno uporabili naravo. Vse, kar nam narava nudi. Tukaj recimo moramo pomisliti na sončno energijo, na fotosintezo in tako dalje. Kmetijstvo seveda je tesno povezano s fotosintezo in to je zelo pomembno, kaj ti iz sončne energije dobimo biomaso, oglik in tako dalje. In torej dobimo vse, kar nam omogoče življenje na zemlji. In to je prava tema že sama po sebi. Poleg tega želim povedati v svojem poročilu, da moramo upoštevati vse elemente, ki omogočajo, da, da rabimo manj fosilne energije, da imamo uh, manj, manj toplogrednih plinov in cilj pa mora biti uh, torej omejiti oglik uraba oglika prek različnih dejavnosti. To je cilj mojega poročila. Veliko predstavitev smo že videli, sedaj pa jih skušamo združiti in najti nek smisel in koherentnost v teh predstavitvah. Sam sem skušal predlagati globalni koncept razvoja kmetijstva. Upoštevati je treba ekološko kmetijstvo, ki že obstaja in ga je treba razviti, ne sme biti pa naš edini cilj. Moramo imeti tudi širši cilj, ki zadeva um, vse dejavnosti v kmetijstvu. Torej, mi moramo zagotoviti nek prehod kmetijstvu iz konvencionalnega načina do novega načina razvoja in proizvodnje, ki bo seveda upošteval okolje, hkrati pa bo gospodarsko izvedljiv, kajti nismo sami na tem svetu. Upoštevati moramo tudi gospodarstvo ki pogojuje celotno kmetijsko dejavnost. Sam sem predlagal kar nekaj, pred, kar nekaj predlogov in vključil sem naše razprave, vse skupaj sem skušal združiti in predlagati perspektive, eh, možnosti nove kmetijske politike. Nova zasnova, torej vse to je treba um, prevesti v novo kmetijsko politiko, ki bo omogočila kmetijstvu, da um, odigra svojo socialno ulogo, da skrbi za raznolikost recimo kmetijskih proizvodov, hkrati pa mora upravljati z biosfero. Torej vsi delčki, ki, iz, katerega, iz katerih temelji življenje, izhaja življenje. Vse te elemente sem vključil, pogledal sem, kakšne so nove tehnike in zato imamo tudi danes med nami strokovnjake, zato da nam bodo lahko predstavili nove tehnike za zajemanje oglika, za zmanjšanje porabo fosilnih goriv in naravnih virov. Ob zaključku, bil sem že predolg, kar zadeva segrevanje plane, planeta, kot sem že omenil, moramo izvajati kmetijstvo, ki bo gospodarsko vzdržno iz ekološkega vidika in tudi iz gospodarskega vidika. Vprašanje hrane je ključnega pomena, Približno milijarda ljudi na zemlji je lačnih zaradi podnebnih vzrokov. Ti, te težave so zelo akutne. V Kopenhagnu smo videli, da po eni strani imamo večanje sušnih obdobij, drugi, na drugi strani planeta pa imamo vedno več poplav in drugih naravnih nesreč. Mi, kmetovalci, imamo zgodovino, imamo tudi raziskovalce, in moramo skušati zagotoviti ta prehod, zaradi katere bo Evropa postala vzor za cel svet. Hvala. Hvala Stefan, hvala za ta prispevek in za ta globalni pogled, ki nam ga predlagaš na to temo. Torej, sedaj začenjamo z strokovnjaki in sicer bomo začeli z gospodom Donaldom Rejkovskim iz USDA, torej iz um, oddelka za kmetijstvo. In sicer tema je Boosting Carbon Sequestration in Farm Soils, Practical Solutions and Possible Policy Measures for the EU. Gospod Rejkovski, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo sem hvaležen za kratek uvod, ki ga je podal gospod Lafol in eh, mislim, da je zelo ustrezno predstavil dejstva, uh, Eh, tako da imam zelo dober občutek in vidim, da so dejansko informacije potrebne in da je potrebno govoriti o tem, kako se boriti proti podnebnim spremembam. Glede na to, da obstajajo globalne skrbi, je jasno, da potrebujemo nekakšno vzdržno kmetijstvo. Razmišljati moramo o gospodarstvu, o varnju skrbi s prehrano, o podnebnih spremembah, o obnovljivi energiji, o kakovosti okolja. Eh, Eh, pri nas v ZDA pa je velik problem tudi odvisnost od tuje nafte in vseh teh šest točk, ki predstavljajo globalne skrbi, eh, po mojem mnenju se navezujejo na oglik in upravljanje z oglikom. Eh, konkreten primer tukaj je tako imenovani projekt SOKO, ki je bil vzpostavljen v Evropski uniji. Tukaj gre za trajnostno kmetijstvo in ohranjanje tal. In, naša odgovornost je, da smo na tem področju kar najbolj uspešni. Trajnostno kmetijstvo terja dobro upravljanje s krogom oziroma ciklom oglika. In kot je omenil gospod Lofon, se večino tega oglika zajema v procesu fotosinteze. To potem uporabljamo za oskrbo s hrano, deloma pa, pa bomo to v vedno večji meri, meri uporabljali za uh, Eh, obnovljivo energijo. Pomembno pa je tukaj tudi naše dihanje. Eh, to nujno potrebujemo za življenje in tudi tu se sprošča del energije in vse to vključuje upravljanje z oglikom. Veliko ljudi na svetu strada. Zaskrbljeni smo zaradi prihodnosti naših otrok in imamo eno priložnost, da uh, vzpostavimo trajnostni sistem in temu pravimo eh, konzervativno eh, kmetijstvo, torej kmetijstvo, ki ohranja okolje. In ključna komponenta tega sistema je upravljanje z oglikom, ki je na površini naše zemlje. Vsi si želimo visoko kakovost življenja in to pomeni, da smo odvisni od storitev, ki nam jih nudi ekosistem. In uh, tudi večina teh storitev je odvisnih od upravljanja oglika. In tukaj ima najpomembnejšo vlogo organski oglik v zemlji, v prsti. V našem sistemu kmetijstva predlagamo uh, na, kar najmanjše izkoriščanje, najmanjše uh, premikanje uh, in kar najmanj posegov v prst. Poleg tega pa predlagamo tudi stalno pokritost prti, prsti in to lahko vključno doprinese k bolj trajnostni naravnanosti našega kmetijstva. E, ista črka e, K, ki stoji na začetku besede karbon, torej oglik, je tudi prva črka e, K kot konzervacije, ohranitve. In Povsod, kjer govorimo o ohranjanju tal, ima ključno vlogo ravno oglik in zato moramo razumeti, da pravo ohranjanje okolja pomeni upravljanje z oglikom in to je lahko eden od najpomembnejših načinov, kako se borimo proti podnebnim spremembam. Oglik je za nas tako pomemben, da je v središču tega magičnega trikotnika imamo biološke, kemične in fizične procese ter eh, značilnosti, ki so za nas zelo pomembne. Oglik pa je ključen za to, da ohranjamo temeljne funkcije eh, tal, prsti, ki nam potem omogoča varno skrbo s prehrano cikl, ker uh, oglika je podlaga za naše preživetje, kar pomeni, da lahko prehranimo človeštvo, hkrati pa moramo razmišljati tudi o okolju in uh, zagotoviti hrano tudi drugim vrstam. Uh, Tukaj je pomembno seveda tudi upravljanje s soncem, zrakom in drugimi naravnimi viri, zato da optimiziramo proces fotosinteze in da zagotavljamo, da bodo viri v ustrezni meri na voljo za nas in tudi za druge procese, ki so za nas zelo pomembni. Oba procesa, za katera eh, smo odgovorni v kmetijstvu, sta fotosinteza in dihanje. Naš izziv pa je, da zagotovimo, da bosta ta dva procesa kar najbolj učinkovita in da bomo kljub temu. Eh, da se prebivalstvo zemlje povečuje, lahko poskrbeli za potrebe vseh. Eh, poglejmo pa, kje vse ima ključno vlogo oglik, morda bomo potem drugače razmišljali o tem. Pri večini rastlin oglik predstavlja 45 odstotkov in uh, to pomeni, da lahko s pomočjo rastlin uh, oglik zajemamo in to deloma pomeni zaloge energije in tudi zaloge hrane za nas. Eh, vse to ima zelo pomembno vlogo pri trajnostnih sistemih kmetijstva in z dobrim upravljanjem oglika lahko dosežemo številne pozitivne učinke in prispevamo k boljši kakovosti življenja. Torej, ko razmišljamo o rastlinah, Eh, ni ključno, niso ključni odpadki ali kaj drugega, ampak ravno tisti oglik, ki je v rastlinah. Torej, ko poskušamo upravljati z viri, moramo vedno upoštevati, da se celoten ekosistem vrti okrog cikla oglika. Torej, vse od uh, hrane, krme, Eh, vlaken, goril, eh, vse to je eh, neločljivo povezano z oglikom in bolj, ko bomo to razumeli, bolje se bomo odrezali tudi v skrbi za prihodnje generacije. Kar zadeva zajemanje in skladiščenje oglika, obstajajo številne razprave o tem, v kolikšni meri je to učinkovito in uresničljivo. In tukaj vam kažem različna oblika območja v ZDA, kjer so razmere lahko zelo različne. Imamo 16 tisoč različnih vrst prsti in zato so primerjave med različnimi ekosistemi zelo težavne. Drugo, kar želim povedati, je, da sta eh, ključni dve gonili taki kot v vseh ekosistemih to sta temperatura in pa eh, količina padavin, ki je prisotna v ekosistemih. In tudi, če pogledate povprečne vrednosti, so variacije zelo velike in zato je znanstveno zelo težko eh, podati trdne napovedi, vendar pa obstaja eh, koncentracija oglika, ki eh, je približno predvidljiva in to je potrebno upoštevati. Eh, V ZDA obstaja 150 prostovoljnih trgov z oglikom in podarjam besedo prostovoljnih, ker eh, to prispeva k eh, mentaliteti trženja oglika, vendar pa nažalost to še ne daje ogliku velike vrednosti, zato ker v ZDA nimamo dejanskega, eh, dejanske politike trženja oglika. Eh, ravno tako nimamo eh, Eh, politike na tem področju, nažalost pa tudi Köbenhavnski vrh eh, tukaj ni prinesel bistvenih sprememb. In čeprav eh, ni, niso stvari posod eh, enake, pa obstajajo določene sinergetski učinki eh, ukrepov na področju varovanja podnebja, ki koristijo tudi eh, kmetijstvu. Eh, obstaja naprimer eh, podnebna borza v Chicagu, kjer eh, obstajajo različni instrumenti in obstaja naprimer eh, možnost prodaje nadomestnih ukrepov, ki zmanjšujejo emisije CO2 in tukaj je šlo za realne dolarje. In tukaj je še cela vrsta podobnih programov, ki so pomembni, ampak uh, Eh, osredotočil se bom na tega, torej gre za dejanski denar, vendar pa učinki niso tako eh, daljnosežni, kot bi si sami želeli. Vseeno pa upamo, da se bo v prihodnje ogliku pripisovala dejanska vrednost in da bo to prineslo določene spremembe. Tukaj imam primer napovedi glede tega, kakšna bo vrednost trga z oglikom do leta 2020. 12. In ta ocena je 2,1 trilijonov dolarjev. To je ogromna količina denarja in um, mislim, da, to, da si to vredno človek kar težko predstavlja. In to je ocenjena vrednost trga uh, v obdobju od 2012 do 2020. In če To pomnožite z 1,7, eh, boste dobili vrednost v evrih in dejansko moram reči, da upam, da, bo, da se bo ta napoved uresničila, vendar pa je še prej potrebno rešiti določene socialne in kulturne probleme, preden se bomo tega lahko dejansko lotili. Kot znanstvenik pa vam želim podati predvsem pozitivne dejstva glede zajemanja oglika. Eh, tukaj uporabljam za analogijo kolo eh, voza, ker je eh, simbol enotnosti in um, simbol napredka in uh, tukaj uh, oglik predstavlja os, okrog katere se vse vrti. Uh, spremembe na tem področju bodo prinesle tiste spremembe, ki jih uh, želimo v kmetijstvu. Uh, Eh, zmanjšanje erozije, večja kakovost vode, eh, večja sposobnost filtracije. Vsi ti pozitivni učinki so zelo pomembni tudi za naše kmetijstvo in prispevajo k trajnostni našega kmetovanja. Eh, tu je tudi več, boljša hranilna vrednost tal. Na splošno je tukaj cel seznam pozitivnih učinkov, ki sam po sebi niso bistveni, ampak skupno gledano lahko bistveno prispevajo k boljšemu kmetijstvu. Torej, ta uh, os, ki jo predstavlja oglik, je uh, središče nekega uh, kolesa sreče tudi za naše kmetijstvo v prihodnje. In tukaj še podoba, ki e, morda ne bo požgečkala vas, ampak morda vaše otroke in unuke. E, tukaj vas prosimo, da Eh, poskrbite za to, da bo vaš oglični vtis čim manjši. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, grazie. Grazie, mister eh, Rejkovski. Hvala, gospod Rejkovski. Kako mi je? E, Sedaj nadaljujemo za naslednjo predstavitvijo. Danes bomo imeli zagotovo zanimivo razpravo po teh predstavitvah. Sedaj ima besedo gospod Frank Omara, direktor za raziskave v Irskem nacionalnem organu za razvoj kmetijstva in hrana Tigask. Naslov njegove prispevka je rešitve za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov prežvekovalcev. Prosim gospoda Omara, da prevzame besedo. Like to... Najlepša hvala odboru za priložnost, da vam danes predstavim svoje misli o tem zelo pomembnem vprašanju za kmetijstvo in podnebne spremembe. Govorim bo o rešitvah za zmanjševanje toplogrednih plinov eh, in emisij eh, prežekovalcev in predstavil vam bom nekaj tehnologij, ki so na voljo oziroma ki se razvijajo za to, da bi zmanjšali te emisije. Eh, Za začetek naj vas opomnim, odkot te emisije prežakovalcev prihajajo. Tukaj vidite uh, profil eh, emisij toproglednih plinov v Evropski uniji in vidite, da je enterična fermentacija, posledica katere je metan in eh, tukaj gre samo za prežgledkovalce, da torej to predstavlja tretjino emisij toproglednih plinov evropskega kmetijstva. Eh, gnojila oziroma eh, gnojnica in gnoj sta odgovorni za približno 15 do 20 odstotkov. Eh, Emisij, druge emisije pa so tudi dušikovi ogliki in oglikov dioksid. To predstavlja 50 odstotkov. Tu je deloma posledica uporabe dušikovih gnojil, deloma pa je to tudi posledica tega, da prežrekovalci eh, puščajo urin na eh, pašnih površinah in to potem pripelje do določenih kemijskih reakcij. Eh, torej, tako pri ogliku, torej, tako pri metanu kot pri CO2 ima pomembno vlogo prežvekovalci. Če torej pogledamo uh, Eh, globalno perspektivo emisij iz kmetijstva, lahko vidimo, da obstajajo trendi, ki so za naslednjih 15-20 let zelo različni. Emisije v eh, večini razvitega sveta so bolj ali manj statične in eh, so take že kar nekaj desetletij in podobne so tudi napovedi za prihodnost. Kar pa zadeva eh, regije v razvoju, pa se bodo kmeti, kmetijske emisije povečale, ker se povečuje tudi obseg kmetovanja v teh regijah. In zopet samo za eh, pregled emisij. Eh, potencial za omilitev, preden se spustimo v podrobnosti, to je pregledni graf eh, iz poročila IPCC iz leta 2007 o omilitvenih ukrepih v eh, kmetijstvu in tukaj je prikazan biofizični potencial za omilitve in sklep poročila, omenjenega poročila IPCC je bil, da obstaja precejšen potencial za omilitev, ampak velik delež eh, tega pomeni dejansko upravljanje z oglikom v prsti. In če si pogledamo pred zadnji eh, stolpec z desne, tukaj vidite, kakšen delež predstavljajo emisije prežvekovalcev, torej tukaj gre za mentan in če to primerjate s preostalim potencialom, vidite, da je ta delež dokaj majhen. Ni nepomemben, ampak v primerjavi s tem, kaj lahko naredimo z. Uh, upravljanjem z oglikom v tleh je potencial pri metanu, ki ga proizvajajo prežvakovalci, dokaj majhen. In tudi organizacija FAO je v svojem zadnjem poročilu izpostavila velik potencial za izboljšavo upravljanja z oglikom, kar bi omogočilo boljše zajemanje oglika v prsti. Torej, ta, eh, ta razmerje sem želel pokazati, preden nadaljujemo. Kakšne tehnologije so nam torej na voljo za zmanjševanje metana iz enterične fermentacije? Poznamo številne tehnologije, ki bi jih lahko uporabili, kar nekaj pa jih je še v procesu raziskav in nekatere so zelo obetavne. Tukaj jih je nekaj naštetih, nekatere so. Uh, omenjene tudi v vaših dokumentih, eh, naprimer eh, nadomestni koncentrati, eh, organske kisline, dodanje lipidov v prehrano živali, eh, uporaba monencina, če se v Evropski uniji ne počnemo, ampak to uporabljajo v drugih regijah, izboljšanje pasni, pasnikov. Eh, drugačne uh, vrste in uporaba uh, določene zelenjave za prehrano uh, in tako dalje. Torej, to so tehnologije, ki jih dobro poznamo in sebi prispevale k zmanjševanju emisij prežvekovalcev. Glavna težava pa je, da te niso gospodarsko vzdržne kar veliko denarja bi kmetovalce stalo, če bi želeli uporabljati te tehnologije in brez ustreznih spodbud se kmetovalci sami od sebe za to vsekakor ne bodo um, odločali. Nekatere od teh tehnologij tudi um, nimajo bistvenega učinka in uh, učinek včasih izgine že po nekaj tednih. Pri drugih tehnologijah pa bodo potrebne še dodatne raziskave preden bomo lahko začeli razmišljati o bolj široki uporabi. Obstajajo tudi druge stvari, ki jih trenutno počnemo in čez nekaj trenutkov se bom vrnil na te tehnologije. Ampak še druge stvari počnemo v kmetijstvu, ki bistveno prispevajo k zmanjševanju emisij metana. Najpomembnejše pa je tukaj izboljševanje produktivnosti kmetijstva v, za, v pravzaprav Eh, v zadnjem času, sploh v zadnjih 20 ali 30 letih. Eh, torej, izboljšanje produktivnosti je zelo pomembna strategija za zmanjševanje emisij in v kontekstu sveta, ki bo potreboval vedno več hrane v naslednjih 20, 30, 40 letih in glede na to, da nimamo na voljo veliko tehnologij, s katerimi bi lahko zmanjševali emisije, je zelo pomembno, da se zmanjšamo da se zmanjšajo emisije na kilogram proizvedenega proizvoda. In ko govorimo o kmetijskem, eh, o evropskem kmetijstvu eh, in o količini emisij na liter mleka ali na kilogram mesa, so naši rezultati dokaj dobri v primerjavi z drugimi regijami. Rezultati pa se v zadnjih 20 in 30 letih vedno, eh, vedno bolj izboljšujejo. Naj vam podam primer iz moje države Irske. Kar zadeva emisij na kilogram mleka, tukaj vidite primerjavo z eh, letom 90 in letom 2005. In eh, tukaj vidite, da je prišlo do zmanjšanja za približno um, ehm, 20 do 30 odstotkov in eh, to ni veliko, je pa dobro, kajti če primerjamo te podatke z Novo Zelandijo in ZDA, uh, je tam Eh, delež zmanjšanja višji, zato ker so mlečne kvote v Evropski uniji eh, predstavljale določeno omejitev količine mleka, ki jo proizvede posamezna žival in zato tudi naši dosežki na tem področju eh, pri zmanjšanju misli niso tako dobri kot v drugih regijah tudi eh, vzreja živali, spremembe vzreje živali so pomembne in s tem bomo še naprej nadaljevali in upamo, da bomo tukaj tudi naše določene nove možnosti. Eh, napredek na tem področju je pravzaprav eh, v teku že zadnjih 30 let in s tem smo dobili živali, ki rastejo hitreje in eh, ki proizvedajo tudi več mesa oziroma mleka. In eh, deloma se pač je to povezano tudi z rezultati, ki ste jih videli na prejšnji prosojnici. In to je trend, ki se bo nadaljeval. Uh, In eh, z boljšo vzrejo dobivamo vedno boljše živali, vendar pa zdaj nas vedno bolj eh, zanima, da bi eh, gojili živali, ki najbolj učinkovito izrabljajo hrano in z določenimi higijenskimi metodami lahko izboljšamo učinkovitost izrabe hrane. In če bomo uspeli vzgajati take živali, to pomeni, da bomo potrebovali manj krme za enake rezultate. Če uh, bodo živali porabile manj krme, bodo proizvajale manj metana in s tem bomo dosegli tudi dodatne zmanjšanje emisij, poleg uh, tistega, kar že zdaj dosegamo uh, z boljšimi metodami vzreje. In pa Tretja strategija, ki je še v zelo zgodnji fazi, je, da poskušamo izbirati živali, ki imajo nizke emisije. Obstajajo podatki, ki kažejo, da imajo nekatere živali više emisije, druge pa niže, čeprav uživajo enako prehrano. E, tako kot pri ljudeh, nekateri tečejo hitro, drugi počasi, torej gre za značilnost, ki očitno vsebuje določen genski element. Če bomo torej lahko našli tiste živali, ki imajo manj emisij in če se bo izkazalo, da je to značilnost, ki se prenaša gensko, to pomeni, da bodo tudi potomci teh živali eh, proizvajali manj emisij in na ta način imamo velik potencial, da bomo lahko vzrejali živali, ki bodo povzročale malo emisij. Ampak kot rečeno, to je še vedno v zgodnji fazi raziskav, je pa to. Uh, ena od zelo zanimivih možnosti, ki nam jih bo morda možnost uh, znanost odprtna. In pa uh, še ena metoda. Glavni razlog, zakaj naše tehnologije do sedaj niso bile uspešne pri zmanjševanju emisij, je, da pravzaprav gre za to, da bolj poskušamo in upamo, da nam bo uspelo. Ne razumemo najbolje procesa proizvodnje metana pri prežvekovalcih in zato poskušamo določene stvari in upamo, da bodo delovale. Včasih se to zgodi, včasih ne, ampak res je, da ne razumemo najbolje, zakaj eh, so rezultati taki, kot so in kako bi lahko na procese vplivali. To pomeni, da je potrebno priti do boljšega razumevanja procesa proizvodnje metana pri prežvekovalcih. E, ta metan proizvajajo mikroorganizmi v e, prebavnem traktu prežvekovalcev. Zdaj pa poskušamo ugotoviti, kako bi lahko na to e, vplivali in zato poskušamo k temu pristopati z večjim razumevanjem in ne toliko poskušanjem. Pos obstaja pomemben mednarodni raziskovalni program, ki se ukvarja z um, mikroorganizmi pri prežvekovalcih. Obstajajo pa tudi druge inovativne um, možnosti, ki so predmet raziskav. Uh, eh, naprimer, določeni kemični izvlečki, ki bi lahko vplivali na proizvodnjo metana. Uh, potem pa so tukaj pomembne tudi emisije oglikovega uh, Eh, torej dušikovega oksida, vedno govorimo o predvsem o metanu, ampak tu je tudi ta eh, komponenta. In eh, konec koncev gre tudi tukaj za to progredni plin. Eden od najučinkovitejših načinov, kako lahko se tega lotimo, je, da se zavedamo, da je tukaj pravzaprav večji potencial za pozitivne učinke kot pri zmanjševanju uh, količin metana. Najpomembnejši način, kako lahko to dosežemo, je, da zmanjšamo uporabo dušikovih gnojil. E, to dosežemo z bolj učinkovito uporabo e, neorganskih dušikovih gnojil. Ravno tako pa si moramo zauzemati za to, da bi ta gnojila nadomestili z e, določenimi ostanki zelenih rastlin in da bi bolj učinkovito uporabljali oglik, ki, eh, torej dušik, ki je tudi v živalskem gnoju. Skratka, vsi pozitivni učinki tudi na tem področju bodo zelo dragoceni za kmetijstvo. Obstaja pa tudi možnost uporabe inhibitorjev nitrifikacije. Eh, to so snovi, ki zmanjšujejo proizvodnjo dušikovega oksida na pašnikih te snovi so zelo učinkovite in lahko prispevajo k 40 odstotnemu zmanjšanju, vendar pa so snovi zelo drage. Eh, cena za uporabo teh snovi je eh, dosega 100 evrov na hektar, kar je kar precej. Veliko raziskav v zvezi s tem je bilo opravljenih v Novi Zela Zelandiji in eh, v, na, na Novi Zelandiji ugotavljajo, da uporaba teh snovi pomeni tudi uh, hitrejšo rast pašnikov in to njim nekako predstavlja kompenzacijo za visoke stroške uh, same snovi. Vendar pa uh, tudi tam, ravno zaradi visokih cen, uporaba teh snovi ni posebej razširjena. Zdaj pa tukaj vidite graf uporabe gnojil na irskem in kot eh, tukaj vidite količino snovi, ki se uporabijo in pa eh, stroške. In kot vidite, se je eh, trend uporabe gnojil, torej dušikovih gnojil, eh, vsa, v zadnjih letih vse čas zmanjševal in to pomeni, da kmetovalci eh, gnojila uporabljajo bolj učinkovito. Eh, na tem področju pa obstaja tudi projekt Rednex, ki ga financira Evropska unija in ki si prizadeva za eh, bolj učinkovito uporabo eh, dušika pri prežvekovalcih. In če bi se to izkazalo za uspešno, bi bilo tudi manj dušika v izločkih živali in posledično tudi manj emisij. In upamo, da bo ta eh, projekt v prihodnje prikazal obetavne rezultate. Zdaj pa želim eh, se navezati na to, kar je govoril prejšnji govornik, potencial za zajemanje oglika, vendar pa se bom samo sododočil na eh, Eh, pašnike in potencial pašnikov pri zajemanju oglika. Ta potencial je precejšen. Obstajajo obširni podatki, ki kažejo, da so da evropski pašniki zajemajo veliko količino oglika in da jih lahko upravljamo na tak način, da te sposobnosti še povečamo. Najpomembnejše je, da ohranjamo pašnike in da preprečujemo njihovo zaraščanje, uh, kajti na ta način se sprošča velika količina eh, oglika. Poleg tega pa se moramo zavedati, da imajo dobro upravljeni pašniki eh, velik potencial za zajemanje oglika in da je to potrebno izkoriščati. Če torej povzamem, z tehnologijami, ki jih imamo trenutno na voljo, eh, bomo težko bistveno zmanjšali eh, emisije metana, vendar pa je rast produktivnosti ključni dejavnik, s katerim bomo zmanjšali količino emisij na kilogram proizvedenega proizvoda. Obstajajo določeni možnosti za zmanjševanje emisij dušikovega oksida, hkrati pa ne smemo pozabiti na potencial zajemanja oglika, ki je lahko bistven pri zmanjševanju emisij CO2. Hvala. Grazie. Hvala, gospod Franko Mara, hvala za ta zanimiv prispevek. Želim vas opomniti, da po naslednjem prispevku, po predstavitvi gospoda Roba Kuka, bomo imeli razpravo. In če nam želite, če se želite sedaj prijaviti k besedi, si bomo to zabeležili. Torej, po potem bomo imeli še dve predstavitvi in potem bo razprava ter sklepne besede poročevalca. Sedaj pa ima besedo gospod Rob Kuk, direktor za okoljsko svetovanje in analize iz neodvisne javne organizacije Natural England, ki nam govori, govori o tem, kako zmanjšati emisije toplogrednih plinov z ukrepi na področju upravljanja kmetijskega okolja in gozdov, priporočila za izvajanje skupne kmetijske politike. Gospod Kuk, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik poslanci in poslanke, v veliko čast in zadovoljstvo mi je, da v imenu politične skupine Združenega kraljestva za upravljanje kmetijskega okolja in razvoj govorim o ukrepih za to, kako izboljšati to upravljanje. Organizacija Natural Inc. predseduje tej skupini za upravljanje in skupaj s kmeti je pristojna za izvajanje teh schem v Angliji. Kmetijstvo trenutno sestavlja 7 odstotkov vseh toplohrednih izpustov v Združenem kraljestvu vključno s 36 odstotki vseh izpustov metana in pa 76 odstotkov vsega dušikovega oksida. Upravljanje kmetijskega okolja pa lahko prispeva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, prav tako pa lahko v tleh tudi shranjujemo in pa skladiščimo ogljik želimo zagotoviti zanesljivo oskrbo s hrano, zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, ter pa tudi izboljšati shranjevanje in skladiščenje oglika. To moramo storiti tako, da ne bomo škodili okolju, kar je ključno za trajnostno kmetijstvo, s čimer želimo zagotoviti dolgotrajno oskrbo s hrano, ter tudi zagotoviti druge prednosti za družbo. Blažitveni ukrepi glede podnebnih sprememb zahtevajo vseobsežne ukrepe, čez meje torej mora EU delovati skupaj. To pomeni tudi to, da ne bo samo prosti trg odgovoren za blago in storitve. Na tak način lahko poskrbimo, da bo tudi kmetijstvo prispevalo k izpolnjevanju ciljev blažitve podnebnih sprememb in to tako, da delujemo predvsem lokalno. V okviru drugega stebra SKP lahko kmetom pomagamo, da dosežejo te cilje in to z praksami ter pa vzpostavitvijo do, do novih poslovnih priložnosti. Združeno kraljestvo spodbuja boljše okoljsko upravljanje, vključno tudi z ukrepi za blažitev podnebnih sprememb ter pa prilagajanje podnebnim spremembam. Te kmetijske scheme lahko tem ciljem prispeva na dva načina. Prvič, tako, da izboljšujemo shranjevanje oglika v rastlinstvu in tleh, ter da se ohrani šotišča. Drugič pa z zmanjševanjem vnosa ter pa zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov. Ob teh schemah imamo številne ukrepe, s katerimi zmanjšujemo učinke za podnebne spremembe, obenem pa omogočamo, da se tla obnavljajo. Gre naprimer za um, travnate pasove, pašnike in podobno. Ocenili smo, da skupne scheme izboljšujejo skladiščenje oglika v Združenem kraljestvu za okoli 700 tisoč ton CO2 na leto. To je enako kot porabi uh, več kot 100 tisoč gospodinstv v Združenem kraljestvu. Prav tako se želimo proti podnebnim spremembam boriti tudi z izboljševanjem habitatov in pa vzpostavljanjem novih habitatov na zemljiščih. Na tak način lahko prihranimo za milijon ton CO2 na leto, naprimer 90 tisoč hektarjev um, šotišč smo na tak način ohranili. Na tak način je eh, Natural England porabilo več kot 90 milijonov funtov za okoljske ukrepe za prilagajanje in pa blažitev podnebnih sprememb. Ti ukrepi niso trajni in se lahko spremenijo. Če bi kmetje na koncu tega dogovora ponovno začeli uporabljati stare prakse, naprimer, če bodo zemljišče s prahom ponovno začeli obdelovati, potem um, se bo to spremenilo. 700 tisoč tonov CO2 v travnatih območjih bo na koncu potočilo okoli 3,5 milijona ton CO2 in to bi lahko izgubili, če bi ponovno kmeti začeli upravljati intenzivno kmetijstvo po koncu izteka scheme. Po Združenem kraljestvu in po celotni Evropi imamo veliko drugih primerov tega, kako s temi skupnimi kmetijskimi politikami prispevamo k ciljem podnebnih sprememb. V Glesterju bodo upoštevali tudi vse cilje, ki so zastavljene v okviru skupne kmetijske politike. Tudi energetska politika za zmanjševanje oklika se pripravlja, pri čemer bomo upoštevali številno vprašanje, kot naprimer energetsko učinkovitost, reciklaža vode in pa uporaba lesa. Boljša uporaba lesa in pa Better Woodlands for Wales strategija je način, kako prav tako zmanjšati izpuste toplogrednih plinov z Inkanet in pa drugimi agencijami. Se povezujemo in vemo, da Združeno kraljestvo ni edino, ki uporablja ukrepe iz drugega stebra za zmanjševanje podnebnih sprememb. Tudi v Avstriji izvajo schemo za skladiščenje oglika in pa za to, da bi prisotnost oglika zmanjševali tudi v drugih sistemih. Enako velja tudi za Nemčijo, tudi tam z različnimi okoljskimi schemami prispeva k zmanjševanju podnebnih sprememb, naprimer z neposrednim um, sejanjem semen in podobno. Tako želijo zmanjšati izpuste dušikovega oksida in sicer z mešanjem tal. Tudi v Italiji z drugim stebrom um, uspostavlja nove gozdove. Italija porabi okoli 140,8 milijona evrov za te ukrepe, okoli 18 uh, odstotkov tega spada v proračun RDP. Kakšne so še priložnosti? Vse, kar smo, smo dosegli, smo dosegli zaradi izpolnevanja okoljskih ciljev. Natural England trenutno ocenjuje to, kako bi lahko s temi kmetijskimi schemami še bolj prispevali k blažitvi podnebnih sprememb, še posebej tako, da bi spodbujali shranjevanje oglika v tleh. Na tak način mislim, da bi lahko še bolj je izkoristili vse te možnosti. V Angliji v okviru drugega stebra nismo izboljšali tvorjenja um, vresišč. Menimo pa, da bi morali storiti več, potrebujemo bolj celosten pristop k vresiščem, k čimer bi izboljšali ustrezno upravljanje že obstoječih vresišč. Na tak način bi lahko prav tako bolj gospodarili z gozdovi. Potrebujemo tudi boljši program za gozdove na splošno. V Angliji smo dejali, da bi za 10 tisoč hektarov na leto v naslednjih 15 letih lahko skladiščili 50 milijonov ton CO2 do leta 2050. In sicer tako, da bi povečali uporabo vresišč. Predvsem moramo poskrbeti za to, da bomo drevesa posadili na prava mesta. Pri tem potrebujemo nove in pa tradicionalne investicije. Okoli 50 odstotkov angliških resišč eh, se trenutno ne gospodari ustrezno, naprimer z energetskimi rastlinami in pa z drugimi okoljskimi schemami bi lahko bolje upravljali s temi vresišči in tako bolje koristili okolju um, ter zmanjšali izpuste. Torej, predvsem z boljšim upravljanjem tem, teh zemlišč. Kot je povedal IPCC, v kmetijstvu predvsem eh, lahko zmanjšamo izpuste z boljšim shranjevanjem in skladiščenjem oglika, s čimer zmanjšamo našo ranljivost pred podnebnimi spremembami s temi podnebnimi ukrepi lahko močno koristimo um, blažiti podnebnih sprememb in pa prilagajanju. Kako to storiti? Kmetje bi lahko uporabili anaerobične digestere, torej snovi za prebavljanje, ne pa da samo skladiščijo snovi. To bi lahko prispelo k prilagajanju, Prav tako bi lahko zmanjšali erozijo tal, poplavljanje tal in pa izboljšali habitat za živalske naslinske vrste. Prav tako bi za bolj raznoliko rabo kmetijstva izboljšali stvari z zmanjševanjem erozije, erozije in pa um, večjo porabo organskih snovi v tleh, pa bi zaščitili biotsko raznovrstnost in tako, da bi povečali um, odpornost podnebja ter obene zmanjšali izpuste CO2. Pri tem se navizujem na odlične zaključke poročila poročevalca. Posod v Evropski uniji bi s schemami v okviru drugega stebra SKP močno zmanjšali posledice podnebnih sprememb. Pri tem je najbolj pomembno to, da kmetom pomagamo to, da sami ohranijo in izboljšajo shranjevanje oglika v kmetijskih zemljiščih, prav tako tudi tako, da bolj uporabljajo obnovljive vire energije. Ti ukrepi so trenutno najboljši mehanizem za to, da izboljšamo shranjevanje oglika v tleh in pa v rastlinstvu v Angliji. Prav tako bi lahko v Angliji in v Evropski uniji tukaj storili še več. Blažitev podnebnih sprememb je eno izmed orodij, pri katerih SKP igra zelo pomembno vlogo. Zanimivo, skupina LUPG je nedavno objavila rezultate, da bi bilo potrebno še bolj izboljšati spodbude v Združenem kraljestvu za boljše gospodarjene zemlišči. Predvsem pa je pomembno, da zagotovimo kontinuiteto tega delovanja. Tako da prednosti, ki so bile s tem ustvarjene, bomo izgubili trg z oglikom bo v prihodnosti mogoče odigral večjo vlogo, ukrepi v drugem stebru SKP pa bodo gotovo imeli še posebno pomembno vlogo vsaj do leta 2020. To nikoli ne bodo glavni mehanizmi za zmaševanje izpustov toplogrednih plinov oziroma metana in pa dušikovega oksida, pa vendar pa lahko s tem naredimo kar veliko. saj je takšno boljše gospodarjenje pomembno iz več razlogov. Prav tako je treba bolje uporabljati biogoriva. Z lesnimi odpadki bi lahko energetske rastline boljše uporabljali in k tem bi tudi um, izboljšali biotsko raznovrstnost in pa boljše upravljanje. To je tudi glavna men vseh teh ukrepov, kajti tukaj je veliko različnih možnih rezultatov in na koncu lahko poskrbimo za to, da se bodo ti okoljski cili usklajevali tudi z drugimi cili in da bo to tudi v skladu s trajnostjo. To je povezano tudi s eh, izboljševanjem biotske raznovrstnosti, blaganjem podnebnih sprememb in pa z ohranjanjem tal in zemljišč. Ti ukrepi so zato zelo pomembni, zato, da uskladimo vse potrebe glede podnebnih sprememb in pa tudi druge uh, um, ukrepe v zvezi z Evropsko unijo. Tukaj gre tudi za proizvodno hrane. V Združenem kraljestvu imamo že več kot 20 let izkušen pri povezovanju okoljskih in pa kmetijskih ukrepov v vseh sistemih. Tukaj potrebujemo ustrezno črtovanje, pa vendar lahko rečemo, da ni nikakršnega neskladja med okoljem in pa zanesljivo skrbo s hrano. na tak način lahko tudi izboljšamo naš boj proti podnebnim spremembam. Torej, zaključujem. Hvala lepa za vašo pozornost. Le mulțumesc mult experților, sunt convins că toți colegii au găsit interesante și... Najlepša hvala vsem strokovnjakov in mislim, da so kolegi mnenja, da so vse tri predstavitve zelo koristne in zanimive. Sedaj bomo začeli s prvo razpravo. Gospod Wagner lahko dobi besedo, kajti gospod je poročevalec v Sencu iz odbora ITRE. Eh, v imenu torej odbora ITRE čestitam poročevalcu za odlično opravljeno delo. želel bi dodati nekaj pripomb s strani našega odbora. Predvsem bi bilo dobro se vprašati, kakšne so proračunske postavke za raziskave in razvoj, zato da bi dosegli izboljšave na področju podnebja in okolja. v naslednjih prednostnih področjih. Zlasti uporaba in izdelava biogoriv, potem proizvodnja in dobava um, vzdržnih uh, gnojil in potem pa kmetijski ostanki. Potem bi želeli vas opozoriti na dejstvo, da širša uporaba tehnologij, ki zadevajo komunikacije in informatiko, bi lahko izboljšale nadzor v različnih fazah in torej upravljanje. Cilj je povečanje proizvodnje, seveda je treba upoštevati tudi proizvodnje proizvodna sredstva in zmanjšati toplogredne plime, pline ter uporabo energije. To so predlogi, ki jih želimo podati v imenu odbora ITRE. Glede dela poročevalce pa mi želeli čestitati za odlično delo. Hvala. Hvala. Gospa McGuinness ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči, in želim se zahvaliti strokovnjakom za vse predstavitve. Imam dve vprašanji, morda še eno tretjo. Tretje, ampak zdi se mi, da so tla ključnega pomena. In torej, ali bi lahko vi kot strokovnjaki lahko um, naredili neko lestvico prednostnih nalog, kaj, kaj moramo narediti, kaj zdi se mi, da raziskujemo na preveč področjih in da bom, vedno potrebujemo še nove raziskave. Ampak, če nujne stvari sedaj uh, zadevajo klimatske spremembe, kaž, kakšne so tri prednostne naloge, na katere bi se morali osredotočiti? Menim, da, mislim, da je gospod Omara rekel, da imamo nekaj možnosti za zmanjšanje, ampak da so te zmanjš zmanjšanja omeje, omejena in prav je, da smo tako pošteni, pošteni kajti nekateri, ki so uh, seveda zainteresirani za eno um, področje, potem skušajo pretiraviti, kar pa zadeva eh, financiranje raziskav, zdi se mi, da smo imeli veliko eh, raziska, raziskav, vendar pa malo sredstev za transfer tega znanja. In mislim, da je pravi problem, kot ga jaz vidim, je vrzel med eh, znanjem, ki smo ga dobili z raziskavami in izvajanje na praktični ravni. In to je nekaj, kar, s čimer se moramo soočiti. Morda bi vi nam lahko svetovali, kako naj se s tem soočamo in sploh, če, misl, če ste tudi vi mnenja, da je to problem. Potem pa glede. Uh, um, glede um, tukaj, ali mislite, da potreb, mi kot zakonodajalci in strokovnjaki moramo bolj sodelovati z kmetovalci, uh, da bodo začeli govoriti uh, tako, kot mi govorimo, ali pa da nam bodo povedali, kaj oni počnejo kot kmetovalci. In to bi bilo morda bolj primirno za drugi del naše razprave. Hvaležna bi vam bila za te odgovore. Hvala. Gospod Lajan ima sedaj besedo. Izvolite. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se z gospod Magines in mislim, da, da se zahvaljujem vsem trem govorcem in gospodu Lefolu, ki je pripravil tako dobro poročilo. Upam, da bomo imeli torej tudi dobro razpravo. Vprašanja, ki se mi zastavljajo, so podobna tisti od gospe Magines. Najprej bi želel nekaj pojasni, pojasnil, glede tega, odkot prihaja povišanje um, dušikovih oksidov ali imate kak, ok, dušikovih oksidov ali imate kaj podatkov glede povečanja, povečanja um, števila živine. Mislim, da se trenutno, da se je to stabiliziralo. In torej zanima me, kaj je povzročilo to povečanje. Potem pa vprašanje glede omara, kako bo kmetijstvo bolj učinkovito in bolj gospodarsko učinkovito, kakšne so, tukaj smo razpravljali o tem, kakšne so možne rešitve. In tukaj imamo vprašanje in sicer, kje so velike pridobitve pri CO2, pri recimo tehnologiji pri uporabi boljše tehnologije in pri upravljanju z plaš, pašniki in recimo z uh, sejanjem detelje. Potem pa ključne besede je uh, boljša konvencija in genetika. To, to se že dolgo uh, pogovarjamo. Tukaj bi želel biti jasen in potem pa še gospodarjenje z gnojili. To je tudi še ena možnost. In zanima me, kje bi največ pridobili, katera so tista področja. In ob koncu, glede dušikovih uh, oksidov, ali so to ključnega pomena, ali imamo še kakšno drugo možnost. In torej še enkrat, kad vas sprašujem, kateri bi bil najlažji način v naslednjih petih letih, da zadeve izboljšamo in kakšne bi bile prioritete za uh, naslednjo, za novo SKP politiko. Hvala, gospod Lajen. Sedaj bi besedo predal gospodu Hauslingu. Ja, najlepša hvala. Najlepša hvala pr pročevalcu in tudi vsem avtorjem predstavitev. Eh, nekaj vprašanj se mi je zastavilo v času teh predstavitev in eh, tukaj bi želel dobiti odgovore. Najprej se vedno navajajo številke, da so emisije iz kmetijstva manj kot 10 odstotkov ampak eh, če upoštevamo tudi uvoz eh, živil in eh, emisije pri proizvodnji v drugih državah, ko naprimer uvažamo sojo iz Argine in Brazilije, kakšna bi bila bilanca, če bi upoštevali tudi te vidike? Mislim, da je to potrebno prišteti k našim odstotkom in mislim, da bi to pomenilo, da bi se delež kmetijstva podvojil če bi upoštevali tudi proizvodnjo hrane v, v Argentini in Braziliji. In eh, ne vem, ali ne bi bilo pravzaprav iskreno in bolj resno, če bi upoštevali vse. Potem pa um, vprašanje v zvezi s prehrano. Rečeno je bilo, da je učinkovitost prehrane vedno večja in da uh, krave danes proizvajajo manj metana in več mleka. Mislim, da je tudi tukaj potrebno biti kritičen. Gre tudi za to, da gre za drugačno prehrano. Hran, krave se ne prehranjujejo več samo stravo, ampak jedo tudi žiterice in zato ne vem, Kako resne so te bilance? Mislim, da če bi vse to preračunali, bi bili rezultati tudi nekoliko drugačni. Torej, ne vem, ali nismo to nekako eh, to izboljšavo v, v podatkih pridobili samo s tem, da krada hranimo z žitaricami na mesto z travo. Potem pa še eh, zatravljene površine. Ne vem, zanima me, ali ima kdo eh, konkretne številke glede. Eh, količine takih površin, zdi se mi, da e, eh, nažalost še vedno prihaja do velike izgube tovrstnih površin. In pa še shranjevanje oglika v mokriščih. Mislim, da je tudi tukaj skrit še precejšen potencial. E, potem pa eh, vprašanje, ali obstajajo primerjave med različnimi sistemi izrabe zemlišč. E, ali z vidika shranjevanja oglika obstaja nek boljši sistem, ki bi, gila, bi ga morali eh, spodbujati. In pa mislim, da še zadnje vprašanje, ali uh, uporaba odpadnih stroni, snovi, torej proizvodnja bioplina, ali to bistveno prispeva k zmanjševanju emisij toproglednih plinov. Gospod Egni. Uh, Can you hear me? I went to the University of East Anglia in 1985 or 96 to listen. pet in osemdeset sem bil na univerzi in sem poslušal uh, m, m, poročilo o mm, segrevanju in slišali smo, da se, bodo, eh, da se bo raven oceanov zvišala samo za en let v 30 letih. To je bilo pred 20 leti. Sedaj pa govorimo o. Uh, torej, in sam sem temu verjel in zaradi tega sem uh, spremenil svojo kmetijstvo. In uh, torej rekli so, da bomo imeli bolj hladne zime in toplejša podi, uh, poletja ampak tudi to se mi ni obneslo, kaj ti imamo o, slano in tako dalje. In deset, že dvanajst let se borim s tem. Nedavno pa smo avgusta 2008 slišali, da bomo imeli milo zimo na podlagi segrevanja, uh, segrevanja ozračja in uh, sam sem veliko sedil. Potem pa smo imeli zelo ostro vino in potem smo imeli spet napaved, napoved glede uh, ravni CO2 in vse to nekako um, spodkopava zdaj. Sedaj pa se mi zdi, da je nekaj narobe z tem CO2 kot onesnaževalcem. CO2 je zelo koristen za rastlina. Uh, če boste v tople grede unesli CO2, bodo rastline rasle veliko hitreje. In potem. A sedaj pa metan. Slišim, da je metan tudi resen toplogredni eh, plin, vendar pa je odstotek nič pika nič dva odstotka, to je zelo nizko. In zdi se mi, da vse to prihaja od prežvikovalcev, vendar pa 95 odstotkov tega, kar naj bi prišlo iz bakterij in to bi želel, da bi se poja, eh, pojasnilo, kaj ti prežvikovalci predstavljajo samo majhen uh, odstotek in uh, torej živina je bila vedno tam, torej to ni nekaj novega in kaj je torej narobe s tem skupaj? Strinjam se, da ne smemo preorati zatravljene površine, ampak če tega naredimo in če bomo sadili drevesa na, uh, na orni zemlji, potem moramo imeti, moramo proizvesti več, na več, uh, večji donos imeti na uh, obdelovalni zemlji. Gospod Dofman. Ja, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, današnje predstavitve se mi zdijo zelo zanimive in tisto, kar po mojem mnenju včasih manjka v tej razpravi, oziroma tega ne slišim, je celostna ocena kmetijstva, kajti domnevam, da pravzaprav edina eh, metoda za zajemanje oglika je fotosinteza in fotosinteza v kmetijstvu igra kar precej pomembno vlogo. In mislim, da bi morali tudi preračunati, koliko površin uh, uh, je vse leto namenjeno kmetijski proizvodnji, ki se jih naprimer namaka in tako dalje. In vprašanje je, koliko ali obstaja kakšne izračuni glede tega, eh, kakšen je potencial teh površin in ali ne bi morda eh, neobdelane bile sposobne skladiščiti več oglika. Potem pa je tu še vprašanje mesa. Pred nekaj tedni smo imeli dogodek z naslovom Less Meat, Less Heat. In uh, takrat je bilo rečeno, da naj jemo manj uh, govedine in tudi tam mi stvari niso bile posebno uh, eh, jasne. No, danes sem nekaj uh, stvari izvedel in uh, vem, da gre tudi za vprašanje metod vzreje, ampak. Mislim, da je potrebno ljudem povedati, da so stvari bolj zapletene, da obstajajo tudi metode proizvodnje mesa, ki ne škodujejo podnebju. In da lahko celo prispevajo k temu, da eh, prihaja do večjega skladiščenja eh, oglika, eh, torej do večje količine skladiščenja, kot pa se proizvaja pri sami metodi. In mislim, da se moramo vprašati, ali ni to tudi priložnost za kmetijstvo in za našo kmetijsko politiko, kajti boj proti podnebnim spremembam je pravzaprav javna dobrina in morda je zdaj tu priložnost, da na novo utemeljimo plačila v kmetijski politiki in da se pogovarjamo tudi o ukrepih, eh, naprimer glede tega, kaj storiti s pašniki, ki jim grozi izguba, naprimer z gorskimi pašniki po Evropi, ki se ne uporabljajo več, ki se ne obdelujejo več. Ali obstajajo kakšne možnosti, da bi v okviru kmetijske politike tudi tukaj predvideli kakšne nove ukrepe? Are cuvântul acum vicepreședintele comisiei noastre, domnul Bove. Sedaj pa besedo predajam pod našemu podpredsedniku gospodu Boveju. Oui, bonjour. Euh, Dobar dan. Predvsem bi se želel zahvaliti poročevalcu. Zato, ker je predlagal prav to, temo in zahvaljujem se tudi strokovnjakom, ki so skušali nam podati pojasnila. Sedaj pa ne vem, ali naj se smejem ali naj jočem, kaj ti zdi se mi, da ne vemo, kaj narediti. Nihče ni govoril o odgovornosti skupne kmetijske politike v za trenutno stanje. 30 let SKP-ja so um, privedli do produktivističnega uh, kmetijskega modela. In sedaj smo z rameni uh, ob zidu na znanstveni način govorimo o negativnih učinkih tega kmetijstva, ki se koncentrira na proizvodnjo. In pravite, nam obstajajo rešit, rešitve in zato potrebujemo velike znanstvenike, da ugotovimo, da ne smemo obdelovati pašnikov in da bi eh, govedo moralo jesti travo to že vemo, ampak 30 let smo financirali kmetovalce za to, da so obdelovali zemljo. In potem včasih je vsak dobil, tri, vsak kmetovalec dobil 3000 frankov za Eh, torej za kmetijsko površino, za um, jedilne um, proizvode, 300 pa za krmo. In potem ste govorili tudi o vzreji živali. Želel bi se navezati na gospoda Hoslinga, ki je govoril o uvozu. Uvoz soje iz Južne Amerike 22 milijonov hektarov to moramo vključiti tudi v bilanco oglika Evropske unije, kajti to ni vključeno v bilanco Južne Amerike, kajti mi smo uvozniki in zaradi tega smo tudi odgovorni. Potem imamo znanstveno raziskave na podlagi modela, ki je produktivističen. To pomeni, več se proizvaja, več pomoči in subvencij se prejme. Nihče ni govoril o recimo o. Mm, semenih. Tukaj se uporabljajo se uporabljajo velike količine eh, gnojil, umetnih gnojil. In raziskave, ki grejo v drugo smer, teh raziskav se ne podpira in financira. Torej imamo model, ki nam ga nalagajo podjetja, ki proizvajajo gnojila. Podjetja, ki proizvajajo gnojila, so ista, ki, tista podjetja, ki hkrati proizvajajo tudi semena. In govorimo recimo o um, vzreji, ne na pašnikih. Najboljša stvar bi bila, če ne bi ne bi proizvajali kajti. Tukaj imamo vprašanje gnojnice. Torej, najboljše bi bilo, da bi imeli neke zadeve, ki bi postale eh, kompost in prej bi lahko oduzeli metan, preden bi ta kompost potresli po zemlji. Nekako moramo se izviti iz trenutnega modela, torej da bi že prej oduzeli metan, preden bi kompost potresli po uh, obdelovalni zemlji. Potrebujemo torej novo skupno kmetijsko politiko ki se bo obrnila stran o 30 letih uničevanja kmetijstva. Najlepša hvala, gospod Peter Joh. Najlepša hvala vsem govornikom. Zapisal sem si tri vprašanja. Najprej lahko povem, da sem dojel, da ni enostavne rešitve in eh, kot ključno besedo sem si zabeležil, da tudi neuporaba pravzaprav ni najboljša rešitev, kajti tudi če ni kmetijstva, ne vem, rad bi si človek mislil, da če se zemlja ne uporablja, da bi bilo to dobro, kar zadeva CO2. Pa ni tako, pa tudi ni tako enostavno, eh, glede tega, kako učinkovito je intenzivno oziroma ekstenzivno kmetijstvo. Eh, Intenzivno kmetijstvo je pravzaprav dobro, če uporabljamo malo umetnih gnojil. Pa, vem, na podlagi vsega tega sprašujem, kakšno obliko kmetijstva bi nam eh, priporočili. Problem v politiki je tak, da potrebujemo zelo enostavne in nazorne rešitve, zato da tudi ljudje to razumejo, sicer imamo težave pri posredovanju. Eh, Naslednje vprašanje. Ali se strinjate z mano, da ni problem v kmetijstvu, ampak da mora kmetijstvo predstavljati rešitev? Sam sem kmetovalec in vsekakor upam in gojim upanje za prihodnost, eh, bomo lahko prispevali k reševanju problema. In pa tretje vprašanje, to je zastavila že gospa McGuinness. Kakšne prednostne naloge nam predlagate, kar zadeva eh, kmetijstvo? Torej, kje so tiste glavno področje, kjer lahko zmanjšamo oziroma prihranimo emisije. Najlepša hvala, gospod Desima, beseda. Ja, Najlepša hvala vsem znanstvenikom za predstavitve in pa tudi najlepša hvala kolegu Defolu, ki ga zelo cenim in mislim, da je uh, ustrezno povedal, da moramo uh, varčno ravnati z viri, ker so ti omejeni. Uh, Eh, zelo pa sem skeptičen glede te eh, histerije, ki je povezana s CO2. Že pred 25 leti sem eh, ustanovil društvo za podporo obnovljivim virom in obnovljivi energiji, ker smo se zavedali, da so pač viri omejeni, ampak vedno znova, ko slišim podatke v zvezi s CO2, se sprašujemo, ali so to pravzaprav dejanski resni podatki uh, ne vem, vedno znova slišimo, da uh, ne vem, da so uh, iz podatkov o podnebju iz, izključeni podatki iz najhladnejših delov. Eh, potem, eh, ne vem, IPCC, priznava, da je ponarejal podatke, ki so bili podlaga za napovedi in tako dalje. In če naša spoznanja temelijo na napačnih podatkih, iz tega ne more iziti nič dobrega. Predolgo sem v politiki, da bi preprosto verjel vsem eh, znanstvenim izjavam. Leta 80 in 81 se spomnim, da so v Nemčiji znanstveniki povedali, da leta 2000 v Nemčiji ne bo več nobenega drevesa. Na začetku 90-ih let so znanstveniki ki uh, eh, v Združenem kraljestvu in Nemčiji povedali, da bo do leta 2010 eh, tri eh, milijone ljudi, ki bodo zboleli za Krosfeldjakodovo boleznijo. In hitro moramo začeti, sicer nam teh eh, treh milijonov ne bo več uspelo doseči do konca leta. In zato vam zastavljamo vprašanje, ali tudi vi dvomite o tem, da se morda za najnovejšimi podatki ne skrivajo določeni interesi. Eh, sam vem za vremensko postajo, državno vremensko postajo in to, eh, eh, zbrsko sem podatke iz te postaje. Ta postaja je bila postavljena leta 89 in vsakih 10 minut po dnevi in po noči meri temperaturo. Pobrsko sem, kakšno je petletno povpreče. Od 90 do 94 je bila povprečna temperatura zunaj, to je na polju, 9,14 eh, stopinj. In eh, v nobenem petletnem obdobju nisem več dosegal tako eh, visoke temperature in sprašujem se, zakaj ravno na tem polju podnebne spremembe ne funkcionirajo. In Eh, danes zjutraj sem videl minus 17 stopinj pri nas eh, v Nemčiji. Torej, eh, tudi to petletno obdobje se začenja ledeno mrzlo in res vedno večkrat imam občutek, da nekateri znanstveniki in vas izuzemam, ker so bile vaše predstavitve res dobre, da se bolj orientirajo po astrologiji kot pa po kakšnih podatkih, ki ko oblikujejo svoje napovedi. In Eh, res je, da vsi tisti, ki zdaj dajo napovedi, ne bodo več živi čez sto let, ko bomo videli, kaj se bo dejansko zgodilo in nihče ne bo eh, moral jamčiti za svoje izjave. Ampak, če se eh, ozračje se greva, zakaj se na Bavarskem dogaja naslednje leta 71? Uh, naprimer so uh, ptice januarja legle jajca in februarja so se ptički izlegli. Leta 85 je bil december tako topu, da so uh, imeli uh, ptici že decembra jajca, uh, januarja pa so cvetela, uh, cvetele jablane in vrtovi. Leta 1241 so že marca prodajali češnje in Eh, naj vam zagotovim, da to, te niso priletele z letali iz Južne Amerike. Torej, če eh, potrebujemo eh, dokaze, eh, ne vem, lahko rečem, da ne gre za kmetijstvo in da tudi krave niso vsega krive. In kakšen je, kakšen je to torej je dejanski vzrok? Mulțumesc, domnule Des. Îmi permit să fac și eu un comentariu personal. Najlepša hvala, gospod Des. Eh, tudi sam imam komentar. Povsem sem prepričan, da eh, se številni ljudje v Evropi skrinjajo eh, z vašim skepticizmom. In to je deloma povezano z vlogo strokovnjakov, kajti strokovnjaki morajo veliko bolj jasno govoriti o tem, kaj se dejansko dogaja. Po drugi strani pa so tukaj upleteni tudi politiki, kajti politiki morajo pokazati realizem, ko gre za vprašanje podnebnih sprememb. Zdaj pa dobi besedo gospod Čakovski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 In ko vidite take zadeve, ko vidite um, temperature globoko v minusu, se seveda res vprašaš o tem, v kolikšni meri se podnebje res segreva. Podrobno sem prisluhnil vsem trem predstavitvam, ki smo jih danes slišali in povsem zaupam v vaše ugotovitve in v sporočila, ki ga posredujete ki ga posredujete, ampak vendar mislim, da obstaja eh, določena, določen razkorak med zanesljivimi znanstvenimi podatki na eni strani in med tistim, eh, kar so običajni ljudje pripravljeni sprejeti in s čimer so se pripravljeni strinjati. Kajti jasno je in tukaj ne govorimo samo o običajnih državljanih, eh, tukaj govorimo o posebnem občinstvu, to so kmetovalci. In eh, ti imajo eh, zelo eh, svoj glav pogled na vse te zadeve. Sploh, kadar slišijo neke zelo veliko potezne zadeve o tem, kako njihova živina vpliva na razvoj podnebja. Uh, Tukaj govorimo o stvarih, ki imajo take razsežnosti, kot eh, naprimer večno vprašanje, zakaj so izumrli dinozauri. In torej ljudje morajo dobiti odgovore, ki jih lahko razumejo in ti odgovori morajo biti. Um, Torej, razumni in eh, enostavni. In mi moramo pre, prevesti tisto, kar nam pravijo znanstveniki, v neka sporočila, ki so jih ljudje pripravljeni sprejeti. Uh, in ki jih lahko razumejo. In zato mislim, da se moramo vsi potruditi, da bomo stvari obesedili na tak način, da nas bodo ljudje razumeli. Najlepša hvala, predem podam, predam besedo strokovnjakom, pa še dva govornika, gospod Kapala Santos. Hvala. E, zelo na kratko bi se rad zahvalil govornikom za odlične predstavitve in e, čestitati želim tudi gospodu poročevalcu. Najprej zato, ker mislim, da je njegovo poročilo uh, Eh, zelo dosledno umešča vprašanje podnebnih sprememb v širši kontekst in mislim, da mu je zelo dobro začelo sprožiti, eh, uspelo sprožiti veliko razpravo, ki jo potrebujemo v zvezi z SKP. Ne gre samo za diagnostiko problemov, ampak predlaga tudi eh, pragmatične predloge, ki jih je mogoče prevesti v politične ukrepe in pobude. Eh, tukaj pa sta dve vprašanje, ki bi jo želel izpostaviti. Najprej vprašanje strokovnjakom. Eh, imamo nabor rešitev, ki nam bodo pomagale v boju proti temu problemu. V idealnih razmerah bi vse te rešitve uporabili istočasno, ampak s tem so povezani tudi stroški. Eh, tudi te posamezne rešitve bodo v različnih merah prispevale k koncu rešitvi problema. Kakšno je torej najboljše razmerje med stroški in učinki, kar zadeva uh, pogozdovanje? Eh, ne vem, spraševal so se o tem, kakšne, kakšna je pravzaprav teža posameznih rešitev, eh, katere rešitve so najbolj učinkovite in kaj je najbolj učinkovito kratkoročno predvsem. Gospod poročevalec, tudi za vas imam vprašanje. V svojem poročilu tudi omenjate pogozdovanje, ampak niste si upali iti dlje, če se lahko tako izrazim. Torej, niste si upali reči, da potrebujemo skupno gozdarsko politiko. E, do sedaj je, so take ideje vedno naletele na ovire, ampak če bo zajemanje oglika pomembno, potem bo morda potrebno zastaviti si tudi skupne cilje na področju gozdarstva za celotno skupnost in morda bo to pomemben korak. Hvala. Vă mulțumesc. Ultimul vorbitor în această primă... Najlepša hvala. Zadnji govornik v tem prvem delu razprave je gospa Henes. Ja, najlepša hvala, predsedujoči. Torej, Že leta smo priča številnim eh, alarmističnim naslovom v časopisih, ko sem delala na univerzi eh, in eh, takrat sem študirala geografijo in že takrat je bilo veliko govora o tem, kako temperatura narašča in o tem, kakšen je učinek človeške dejavnosti na temperaturo po svetu. Eh, torej vsem to se pravzaprav pojavlja že kar nekaj časa. In eh, vedno, kadar vidim to vrstne alarmistične naslove v časopisih, ki trdijo, da se bo dvignila raven eh, gladine mori in da bomo dobili novo geografijo sveta, eh, moram reči, da nisem prepričana. Eh, kot je že bilo rečeno, nismo videli, eh, da bi se vse tiste napovedi, o katerih že leta eh, beremo, do sedaj uresničevale. In mislim, da moramo o tem razmisliti zdravorazumskega vidika. Podnebje se vse čas spreminja, to je pač del interne dinamike in težko je to prepisati posameznemu vzroku. Trenutno smo v nekem obdobju med dvema ledenoma dobama in, in to je povsem normalno. Lahko se zgodi, da se bodo te spremembe pospeševale, ampak. Uh, nisem niti prepričana, da bomo mi temu priča. Verjetno bo trajalo še leta in leta, preden bodo znanstveniki našli dokončne odgovore. Lahko poskušamo zmanjšati CO2, ampak gre za vprašanje odgovornosti in ne vem, če je prav, da se tukaj vse čas pogovarjamo o nekih scenarijih katastrofe. Poskušati moramo spoštovati svoje okolje in poskrbeti, da bo to kar najbolj prijetno za nas in za naše otroke. Ne morem Eh, sprejeti eh, tega, da tisti, ki nasprotujejo kmetijstvu, poskušajo eh, izkoristiti za svoje namene podnebne spremembe. Kajti posledica tovrstnih trendov je, da regije in družine trpijo škodo. Mislim, da je do tega prišlo neopravičeno in naše osredotočanje na zdravje rastlin v preteklosti je bilo v veliki meri um, posledica interesa določenih velikih podjetij. In mislim, da bi skupna kmetijska politika nam morala pomagati uh, pri tem, da bomo spostavili oziroma ohranili kar najbolj prijetno okolje za naše potomce. In eh, tukaj je ključna, eh, ki je ključen tudi drugi stabr in eh, te politike so, so izredno pomembne, kot je povdaril tudi gospod Lefel. Ravno zato moramo poskrbeti, da bo kmetijstvo v spredju evropskih politikah, osredotočiti pa se moramo na ohranjanje kmetijskih tradicij v Evropski uniji. Zato mora biti kmetijska politika v prihodnje prav tako močna, kot je bila v preteklosti. Kar pa eh, zadeva to, kar je zapisal poročevalec, poročilo podpiram, vendar pa se sprašujem o smotrnosti predlaganega označevanja oglika. Mislim, da je zelo težko eh, točno določiti oglični odtis in eh, če se bomo tega lotevali, se znamo znati v težavah in eh, lahko se zgodi, da bomo škodili svojemu kmetijskemu sektorju, kajti če nimamo pravih znanstvenih metod, je zelo težko zagotoviti, da so rezultati pravilni in točni. In eh, ne vem, morda bo to uh, v končni fazi potem bolj koristilo kmetovalcem v tretjih državah in škodilo našim. Torej, dokler nimamo znanstvenih podatkov, mislim, da se tega ne bi smeli lotevati. Najlepša hvala. S tem smo zaključili s prvim krogom razprave. Drugi krog pa bo sledil potem, ko bomo slišali še dve pred, še naslednje predstavitve strokovnjakov, ki so z nami. Zdaj torej ponovno predajam besedo strokovnjakov, eh, zato da odgovorijo na vprašanja, ki so jih zastavili poslanci in poslanke. Prosim pa vas, da eh, se omejite pri svojih odgovorih, zato da bomo ostali v skladu z urnikom. Eh, gospod Rekovski, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Specifično vprašanje, na katerega želim odgovoriti, je povezano z eh, kmetijstvom in uporabo eh, tehnik za ohranjanje. Vsi jemo tri obroke na dan, v državah v razvoju pa so nekateri eh, zelo srečni, če dobijo en obrok na dan in zato ima kmetijstvo zelo pomembno vlogo pri oskrbi s hrano in. Eh, Vlakninami za celotno družbo. Tisto, kar kmetijstvo lahko naredi, je, da uh, Eh, zmanjša na minimum količino zemlje, v katero posegamo pri naših eh, kmetijskih tehnikah, kajti to povzroča erozijo in številne oblike degradacije. Z um, tehnikami neposrednega sajenja in podobnega lahko bistveno prispevamo k, k trajnosti naših eh, ekosistemov. Kajti podatki kažejo, da eh, to pomeni eh, um, manjše rahlanje tal in posledično manj emisij CO2. Je pa res, da um, je za to vrstno uporabo tal potrebnega več goriva za um, mehanizacijo. Uh, vendar pa poskrbeti moramo, da bomo bolj učinkoviti pri zajemanju tega oglika z fotosintezo. Kmetovalci imajo tukaj izredno pomembno vlogo in eh, ohraniti moramo zelene površine, ki eh, bodo zajemali oglik eh, in poskrbeti moramo, da bodo te površine take ostale kar se da dolgo. Če torej povzamem, v kmetijstvu lahko zmanjšamo posege v tla, ker je, so izpusti CO2 sorazmerni s količino uh, tal, ki jo zrahljamo. Uh, ravno tako pa potrebujemo ohranjanje zelenih površin, ki zajemajo CO2, dokler sistem to dopušča in na ta način lahko zmanjšamo učinek kmetijstva na okolje. tem sem zaključil in dajem drugim priložnost, da odgovorijo na svoje vprašanje. Gospod Omara. No, poskusil bom odgovoriti na vsaj nekaj vprašanj, ki so se navezovala na moja predstavitev. Prvo vprašanje, če se bom samo dotaknil, je kakšna je vloga kmetijstva, ali je samo del problema ali del rešitve. Nekateri govorniki, so postavljali pod vprašaj prispevek eh, kmetijstva k temu problemu in to je zelo um, upravičeno vprašanje, kajti res je, živali obstajajo že zelo, zelo dolgo, medtem ko so podnebne spremembe eh, zadeva, ki nas eh, zaposluje v zadnjem času. To vsekakor drži in domnevam, da je tisto, česar se moramo lotiti, nek način, uh, kako uh, najti uh, vzroke emisij toprogrednih plinov tudi v kmetijstvu, to, kar poskuša uh, ta FAO in IPCC. In Če govorimo o Irski, so se uh, emisije nasplošno od leta 90 uh, povečale za 23 do 24 odstotkov, so se pa emisije iz kmetijstva zmanjšale, čeprav se je proizvodna hrane povečala. Uh, Torej, kljub temu, da so se emisije iz kmetijstva zmanjšale, smo uh, uspeli proizvesti več hrane in veliko hrane tudi izvažamo. Torej, uh, v tej luči lahko rečemo, da je tako rekoč eh, nekako nepravično, da se tako sredotočamo na kmetijstvo, ko gre za zmanjševanje emisij CO2 in sam zelo razumem eh, tak pogled na stvari. Če si pogledamo na Irskem, so prišle, odkot so prišle dodatne emisije, je tukaj v veliki meri za to odgovoren promet. Bistveno se je povečalo število vozil, povečale so, pa so se tudi razdalji, ki jih vozilo vsako leto prepotuje. In to je tisti glavni vir uh, eh, povečanja emisij v naši državi. Ampak tisti sistem, ki ga imamo za izračunavanje, uh, um, uh, upošteva tudi emisije iz kmetijstva in uh, na Irskem te uh, emisije predstavlja približno 25 odstotkov vseh emisij v Evropski na evropski ravni pa je ta delež 9 odstoten in domnevam, da je to tudi eh, razlo, eh, deloma razlog za to, da danes tukaj sedimo. Torej, to eh, se smatra kot eh, del tistih emisij, ki jih pozroča človek. Ampak seveda je posebno upravičeno mogoče postaviti vprašanje, kolikšni meri je kmetijstvo del problema in kolikšni meri del rešitve, kar pa eh, zadeva prispevek prežvekovalcev k emisijam metana, Vsekakor eh, velik delež metana izhaja iz nekmetijskih virov, naprimer iz eh, anaerobnih procesov v eh, mokriščih in eh, od eh, žuželk. In naslednja največja kategorija pa so prežakovalci. Torej, gre za sistem izračunavanja, ki, eh, o katerem smo se dogovorili in to je tudi razlog, zakaj govorimo o emisijah prežvekovalcev. Eh, še nekaj, kar, so, kar je omenilo kar nekaj govornikov, pa je povezava z uvozom krme iz eh, tretjih držav in da bi morali tudi to upoštevati pri emisijah evropskega kmetijstva. Ja, po eni strani bi lahko rekli, da to res drži in da moramo zato biti previdni, ko govorimo o označevanju oglika, o, o ogličnih otisih in tako dalje. Pravzaprav gre skoraj za filozofsko vprašanje, kdo je tisti, ki je odgovoren za emisije, ali je to država, ki proizvede proizvod ali tista država, ki proizvod porabi. Trenutno je sistem izračunavanja tak, da eh, se emisije prištevajo tisti državi, ki eh, proizvod uporabi, fosilna goriva. Eh, te emisije pripišemo tisti državi, ki to uporablja, medtem ko proizvajalci, naprimer Saudska Arabija, ehm, torej nimajo nobene povezave s temi emisijami. Mm, tudi mi, ko Je pa res, da ko mi izvažamo meso, smo mi tisti, ki nam pripisujejo emisije pro, zaradi proizvodnje, ne pa državi, kjer, kamor se to meso predna. E, torej, bolj temeljno vprašanje tukaj pa je, kje je najboljše mesto za to, da proizvajamo hrano, ki jo naš planet pač poje. E, In ključna točka tukaj je, da moramo kar najbolje izkoristiti vse tiste vire, ki jih namenjamo kmetijstvu, zato da bomo s temi viri dosegli kar najboljše rezultate z eh, čim nižjo ravnjo oglika. In to pomeni načeloma, da je najbolje eh, uporabiti že obstoječe kmetijske površine kar, s kar najboljšimi metodami in da nima smisla vzpostavljati novih površin. Eh, Eh, morate pa vedeti, da skoraj toliko emisij izhaja iz uh, vzpostavljanja novih kmetijskih površin, kot uh, uh, torej ta, emisij, ta količina emisij je skoraj večja od emisij iz obstoječih kmetijskih površin. Uh, In jasno sporočilo tega je, da moramo uporabljati tisto zemljo, ki je že namenjena kmetijski proizvodnji na kar bolj, najbolj učinkovit način, preden se lotimo tega, da eh, kmetijstvu namenjamo nove površine. Torej, kot sem povedal v svojem govoru, je evropsko kmetijstvo dokaj učinkovito, kar zadeva količino hrane, ki jo proizvedemo na eh, enoto površine ali pa tudi, eh, kar zadeva količino emisij na kilogram proizvedene hrane. Nekateri govorniki so spraševali tudi o učinkovitosti krme. E, to je nekaj, kar je po mojem mnenju e, zelo koristna strategija, ki bi jo lahko vnesli v kmetijstvo. In lahko vas pomirim, da naši živali ne hranimo z ničimer drugim kot. E, z travo s pašnikov in silažo in uh, žitaricami. Torej ne gre za to, da bi živali hranili s kemikalijami. Ne potrebujemo kemikalij za uh, večjo učinkovitost. E, zelo velike dosežke lahko dosežemo že z manjšimi spremembami in z boljšim poznavanjem prehrane in z boljšimi uh, Eh, strategijami in metodami hranjenja. Torej, to so tiste izboljšave, o katerih sem govoril in mislim, da moramo nadaljevati po tej poti. Nekateri govorniki so zastavili tudi vprašanja, o um, veljavnosti oziroma resničnosti podatkov o podnebnih spremembah. Pravzaprav uh, sam nisem poklican, da govorim o tem, ker se ukvarjam z živalmi, ne s podnebjem in mislim, da boste o tem morali sprašati koga, ki je bolje podkovan na tem področju kot jaz. Ampak uh, temeljna točka glede tega, kaj mi in, uh, kot znanstveniki in vi kot politiki počnemo v tej razpravi. Uh, mislim, da lahko napredujemo uh, v, pri teh zadevah samo, če bodo v razpravo vključeni vsi. In to pomeni, da lahko pričakujemo, da bodo ljudje res, rešitve uresničevali samo, če bo to prineslo koristi vsem. In ko ocenjujem tehnologije, ki jih imamo na voljo ali tehnologije, ki se še razvijajo, eh, se posredotočam ravno to, na to, katere tehnologije bodo prinesle koristi vsem, torej koristi kmetovalcem in tudi koristi podnebju eh, z zmanjšanimi emisijami. In mislim, da je to tista vrsta rešitev, ki bodo lahko naletele na široko um, podporo tudi pri kmetovalcih. In um, mislim, da. Je potrebno misliti predvsem na to. Nekateri poslanci pa so spraševali tudi o tem, katere so trenutno najboljše rešitve, ki bodo prinesle koristi vsem. Uh, In če jih uh, izpostavim samo nekaj, uh, temu lahko rečete večja učinkovitost naših proizvodnih sistemov ali pa bolj učinkovita raba virov v naših proizvodnih sistemih. Vseeno je, kako to poimenujemo, to pa pomeni, da eh, upravljamo s svojimi proizvodnimi sistemi tako, da kar najbolj učinkovito uporabljamo tiste vire, ki jih vnašamo, zato da dobimo za, za te vnose kar najboljše rezultate. In jasen primer tega je učinkovita raba dušikovih gnojil. In eden od podatkov, ki sem jih prikazal v svoji predstaviti, je tudi eh, padajoči trend uporabe gnojil eh, na irskem, eh, ko gre za pašno eh, živinorejo. In eh, to je prineslo boljšo proizvodno in to je primer tega, kako eh, lahko metode prinesejo dobiček za vse. Eh, Eh, to pomeni manjše stroške za kmetovalce, ker morajo manj denarja namenjati za, za eh, gnojila, eh, ravno tako pa to pomeni tudi pozitivne učinke za podnebje. In ravno to vrstne rešitve morajo biti ključne v strategijah, ki jih bomo razvijali. Seveda pa to pomeni upravljanje s sistemi. Naj gre za uh, poljedelske sisteme, za uh, živinorejo, za to, da bomo izboljšali zajemanje oglika. Kar pa zadeva uh, raziskave, uh, to je ključno vprašanje za raziskave. Kakšne so te metode upravljanja, ki bi bile najboljše za doseganje teh ciljev? V zadnjih 15 do 20 letih je bilo veliko raziskav namenjenih temu, da ugotavljamo, kakšen je potencial zajemanja oglika naših eh, poljedeljskih površin, naših pašnikov. In zdaj je vprašanje, kako lahko povečamo ta potencial z boljšim upravljanjem tal ali s prilagajanjem naših kmetijskih sistemov, zato da bomo eh, v kar največji meri izkoristili ta potencial za zajemanje oglika. In eh, tu je eh, tisti drugi pristop, ki je tukaj pomemben. Lahko bi našteval celo vrsto specifičnih rešitev, naprimer večja uporaba um, lisnate zelenjave v krmi in tako dalje. Ampak uh, eh, marsika je uh, tukaj. Uh, na seznamu, vendar pa zaenkrat, če nimamo eh, tehnolo veliko tehnologij, ki bi obetale eh, bistvene rezultate. Eh, izboljšanje učinkovitosti pri uporabi krme mora biti ključna, potem vzreja živali ali bo to specifično vzreja živali, ki imajo nizke emisije, to je tudi ključno. In pa še tretje področje, ki je zelo zanimivo, je sposobnost zmanjšati eh, emisije metana pri živalih eh, z določenimi posegi in to tu nad, eh, namenoma govorim tako nasplošno, s posebej, ki bi zmanjšali eh, emisije. To ni nujno, da gre za kemikalije, ampak. Eh, počasi začenjamo uh, ugotavljati, kako lahko uporabljamo uh, moderne genomske tehnologije in morda bomo na ta način lahko dosegli tudi nekakšno uh, strategijo, da bi ta metan. Uh, zadržali ali pa ga uporabili drugače in to bi prineslo koristi vsem, zmanjšalo bi emisije, istočasno pa bi ta metan eh, Eh, ki eh, ga imajo živali in eh, ki pri tem pravzaprav traušijo tudi 10 do 12 odstotkov vse energije. Morda bi to energijo lahko potem preusmerili tudi v večje pridobivanje teža ali večjo proizvodno mleka. Eh, to gre torej za celostno strategijo. Verjetno bomo morali počakati še 10 ali 15 let, preden se bo to uresničilo, ampak mislim, da tega ne smemo izgubiti pred, izpred oči. Najlepša hvala. Zdaj pa prosim, da gospod Kuk odgovori na vprašanje, ki so bila zastavljena njemu. Um, hvala lepa. Naj se navežem na nekaj vprašanj. V predstavitvi sem želel podariti to, da če spremenimo SKP, lahko pridemo do veliko različnih koristi, torej glede blažitve, podnebnih sprememb, eh, pa tudi glede biotske raznovrstnosti in pa javnih dobrin. Marsi česa torej. Torej, kje lahko najprej in največ pridobimo, kot je povedal gospod McNamara, lahko zmanjšamo vhodne snovi v kmetijstvo. Tukaj bi lahko prav tako prihranili veliko stroškov za kmeta, prav tako bi lahko zmanjšali onesnaženost in pa iztok snovi. Prav tako bi lahko veliko pridobili glede uporabe oglika pri gnojilih ter pa prevozu. Prav tako bi lahko precej izboljšali biotsko raznovrstnost. Torej, veliko lahko storimo. Prav tako ste vprašali neko zvezi z javnimi dobrinami in ali kmetje govorijo tak jezik in kaj storiti, da bi to bolje storili. Javno financiranje je vezano na javne dobrine. Če bi to tako kmetom predstavili, potem bi kmete govorili tak jezik. Tako bi lahko popravili to težavo. Prav tako je potrebno bolje izmenjavati mnenje med strokovnjaki in pa znanstveniki za upravljanje zemlišč. Prav tako smo govorili tudi o schemah izračunavanja oglika in pa kako se to računa med posameznimi državami oziroma celinami. Predvsem ne smemo izvažati svojih težav ven naše kmetijstvo mora biti trajnostno, tako da uporabimo vire, ki jih imamo na voljo, na čim boljši način. Prav tako smo se spraševali o tem, kakšno kmetijstvo potrebujemo. To je seveda zelo težavno vprašanje. Tukaj je več odgovorov. Mislim pa, da mora biti kmetijstvo uglašeno z naravnim okoljem, predvsem to, torej, da bo kmetijstvo tako, da ga bodo tla lahko prenesla. Torej, ne smemo preveč spreminjati tal oziroma vremena, seveda. Lahko uporabimo in moramo uporabiti samo tisto, kar imamo na voljo. Pa še nekaj, o čemer še nismo govorili danes. Ne vem, bomo morda to slišali v naslednjih predstavitvah, ampak voda, voda, voda in pa podnebne spremembe. O tem še nismo zadosti govorili. Hvala le mulțumim uh, experților și continuăm audierea noastră cu... Hvala strokovnjakom. Sedaj pa nadaljujemo s predstavitvami. Še druga dva strokovnjaka. Hvala lepa, da ste prišla. Prvič gospod Sadovski bo predstavil podnebne scenarije za evropsko kmetijstvo in pa politične možnosti glede SKP pri teh scenarjih. Gospod Sadovski, beseda je vaša. Hvala, panie predsedujoči, už da še toliko sporvujem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi začel s predstavitvijo. Hvala lepa za vabilo na ta sestanek. Jasno je, da ko poslušamo te različne argumente, seveda vedno naletimo tudi na določeno skepso, ko odgovarjamo ta vprašanja. Mislim, da je to nekaj popolnoma normalnega. Nekaj se bo morda zgodilo, ne pa nujno zgodilo. Nujno pa je, da razmišljamo na daljši rok Treba se zavedati tega, da obstajajo kakšne podnebne spremenljivke in da se podnebne spremenja na daljši rok. Sedaj je govora o omilitvenih ukrepih na kmetijskem področju. Slišali smo zelo podrobne konkretne informacije o teh temah. Kaj pa vreme v Evropi? Po celotni celini mislim, da tukaj je veliko zelo zanimivih stvari. Naprimer, tukaj vidite, koliko padavin je v Evropi padlo proti koncu tega stoletja. Tudi to je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki se spreminja. Pač odvisno je tudi od tega, ali gre za sever ali pa jug Evropske celine. Na jugu bo v prihodnosti premalo vode. Danes smo predvsem govorili o izpustih. Poskušali smo ugotoviti, koliko teh izpustov lahko pripišemo kmetijstvu. Ugotovili smo, da gre pri tem za okoli 9 odstotkov vseh izpustov. Torej, sestaviti se je treba naslednje vprašanje. Ali je kmetijstvo povzročilo take spremembe? Kajti v bistvu sploh ne vemo, koliko tega lahko pripišemo antropogenim dejavnikom, koliko naravnim ciklom, koliko pa človeku. Zelo pomembno je, da smo pri tem zelo previdni. Ne smemo zagrešiti kakšnih večjih napak. Naprimer, enterična fermentacija, potem izpusti CO2 in pa druge dejavniki. Vse to je del energijskega cikla v kmetijstvu. Tukaj vidite številke dovoljene izpusti v Evropi. Tukaj kmetijstvo sestavlja 9 odstotkov vseh izpustov. Ampak treba pa je pogledati različne deleže, so razmerja in to primerjati s tem, koliko izpustov prispevajo drugi sektori. Vse skupaj je treba pogledati z, dizdan, z distance in predvsem moramo upoštevati vse dejavnike. Izpuste lahko zmanjšamo na tak način, da na tak način lahko v bistvu koristimo kmetijstvo. McKinsey podjetje je organiziralo raziskave na Polskem. Njihov cilj je bil, da raziščejo, kako je z izpusti. Predvsem treba poskrbeti za to, da um, za določen strošek, za določeno številko zmanjšamo izpuste. Prav tako je treba poleg stroškov upoštevati tudi druge različne razsežnosti. Kakšen je učinek podnebnih sprememb na kmetijstvo? Tukaj gre za pomakanje vode, za suše in podobno. S temi težavami se vse skozi soočamo, zato je treba nasplošno pogledati, kako, kako gospodariti z vodo. To potem vpliva tudi na pesticide, oziroma na nove škodljivce, nove bolezni rastlin in tako dalje. To naprimer lahko eh, potem povzroči tudi bolezen krompirja na polskem. Naprimer, Tako se je proizvodna krompira na Polskem zmanjšala za 40 odstotkov, oziroma se bo tako zmanjševala, če se bodo trenutni trendi nadaljevali. Prav tako tudi vročina in pa suša vplivata na živali na splošno. Prav tako so tukaj še druge spremembe, ki bodo spremljale stanje rastlin in na nekaterih območjih, naprimer, sploh ne bo več možno pridelovati polščin. No, po drugi strani pa je res, da ko bo do nekatera območja toplejša, bo tam možno proizvati druge rastline, po drugi strani pa bo spet tam manj vode. kako so se spremenile proizvodne posameznih rastlin. In če to primerjamo med letom 68 in pa 90, to je bilo res zelo zanimivo. Sedaj smo vse skozi soočali s težami z vodo, zaradi um, namakanja naprimer in potrebno pogledati to, kako bi lahko uh, tukaj čim bolje izkoristili tehnologijo pri kmetijstvu, ki imamo na voljo. Tukaj vidite zemljevide Evrope. In če si pogledate no, donos, vidite, kako zelo se ta donos eh, spreminja med severom in pa jugom celine. Tukaj si pogledamo nekaj glavnih težav. Politiki in kmetje morajo vedeti to, da se bodo spremembe, ki smo jih prej napovedali, morda dejansko zgodile in zato treba povečati ozaveščenost ljudi. Kmetje so tisti, ki bodo na koncu utrpeli škodo. Podnebne spremembe bodo vplivali na njihova življenja in preživetje. Sveda se bodo kmetje prilagodili, če bo to potrebno. In dejansko se bodo morali ampak to jim je treba tudi omogočiti. Treba jim je omogočiti določeno tehnologijo in pa metode. To je pogosto težava za kmete. Treba jih je bolje ozavestiti, treba jih je prepričati v to, da se je potreba spremeniti in kako se spremeniti. Pri tem je treba kmetom pomagati sicer so pokazali, da so se pripravljeni prilagoditi, ampak kako to storiti? Pri tem jim je potrebno pomagati. Torej, treba mi je tudi povedati, kaj imajo na voljo, kaj lahko storijo. Pravadi se bodo stvari reševali na lokalni ravni, kajti vsaka regija ima določene lokalne posebnosti in ne morajo pri vseh območjih uporabljati enakega pristopa. Tukaj treba torej upoštevati nacionalno raven, pa tudi nižjo regionalno raven, torej rešitve je treba poiskati na regionalni in pa lokalni ravni. Tukaj smo pripročili naše ukrepe glede blažitvenih ukrepov, najprej glede blažitvenih prilagajanja. To je zelo pomembno področje. Tukaj je pomembno, da pripravimo in pa izvajamo dolgoročne politike. Treba je pogledati, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, vsaj do leta 2020. Treba je izboljšati odpornost kmetijskih sistemov, ko gre za podnebne spremembe in pa učinke podnebnih sprememb, še posebej, ko gre za gospodarjenje z vodo. Naprimer, z boljšim upravljanjem kmetijskih zemlišč bi se lahko bolje zoprstavili podnebnim spremembam. Danes smo slišali nek zelo pomemben argument, ki bo vključen. Če želite zagotoviti ustrezno kmetijsko proizvodno, potem je treba pač priznati, da nimamo zadosti kmetijskih površin. In zagotovo se bosta nekoč zaprstavili kmetijska in pa regionalna politika. Morali bi imeti več zemlje na voljo, če želimo zagotoviti tisto stopno proizvodnje, na katero smo se že navadili. Tukaj nam znanstveniki lahko pomagajo z določenimi rešitvami, naprimer tako, da bi začeli gojiti nove rastline in polščine ter nove oblike teh rastlin. Mislim, da vse to zelo pliva tudi na skupno kmetijsko politiko. Ni nujno, da bomo s SKP lahko kar čez noč vzpostavili ukrepe, s katerimi bomo dosegli naše cilje glede blažitve podnebnih sprememb. Nujno je treba zgraditi sistem financiranja SKP v tej smeri. Tukaj se zastavlja različna vprašanja, kajti na koncu bo nujno treba pri kmetijstvu upoštevati ta dejavnik podnebnih sprememb. Z dobrimi praksami, z uveljavljanjem dobrih praks, lahko to storimo, sicer z novimi inštrumenti, z uporabo novih praks z uporabo raziskav in razvoja. Vse to je zelo pomembno. Skratka, akademiki in znanstveniki bodo morali svoje znanje prenesti v prakso. Tukaj bi lahko veliko naredili. Današnji sestanek je odličen primer to, kako lahko zelo dobro sodelujemo med seboj in mislim, da imajo vse države članice zelo podobne težave in mislim, da lahko skupaj marsikaj dorečemo. Hvala. Îi mulțumesc domnului Sadovski. Cel de-al cincelea expert pe care îl vom asculta astăzi este domnul... Hvala lepa, gospod Sadovski, și peti străconiac. Jan Verhagen, riscovaleț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 Predstavitev je sicer zapisana v angleščini, govoril pa v nizozemščini. Upam, da bo to možno. Skratka, plegajanje podnebni spremembam. Globalno segrevanje je globalen pojav. Podnebne spremembe vplivajo na Evropo, pa tudi na druge celine. naprimer podsaharska Afrika, je gotovo območje, kjer je veliko težav. Tudi Avstralija se zelo resno sooča s problemom podnebnih sprememb in ima zaradi tega velike težave. Priča smo neposrednim vplivom podnebnih sprememb, gre za nižjo proizvodno, potem za nereden padavinski režim, spremembe temperature. Prav tako lahko po drugi strani pričakujemo tudi pozitivne učinke. Naprimer, če bomo bolje gospodarili z vodo in bolj izkoristili. Nekatere stvari prav tako pa so tukaj tudi po drugi strani težave zaradi poplave, toče, vremenskih ujem, viharjev, orkanov in podobno. Takšne vremenske ujme lahko kar čez noč uničijo celoten pridelek. Potem so tukaj še drugi učinki, naprimer dvigovanje gladine mori in pa slabšanje kakovosti. Ta to seveda lahko zelo vpliva tudi na eh, nizozemsko in podobno območje ob morju. To povzroča nove bolezni. Potem um, smo priča prihajanju novih invazivnih vrst na naša območja. Vse skupaj vpliva tudi na naraščanje cen hrane po svetu. Tudi to je možno in tudi to je zelo pomemben dejavnik. Še drugi minus je tudi škoda za infrastrukturo, kar je povezano s poplavami, sušami, viharji in točo. Že do sedaj smo to marsikdaj doživeli. Prav tako je tukaj pomenilo tudi to, da sta blažitev in pa prilagajanje medsebojno povezane. Tukaj imamo strategije, ki se medsebojno dopolnjujejo. In treba je poskrbeti za to, da dejansko sprejemo takšne prilagoditvene in pa oblažitvene ukrepe. In prilagajanje bo vplivalo na blaženje. Predvsem potrebujemo proizvodno, ki bo prijazna okolju. To je že tak dober pristop. Prav tako je treba podnebne spremembe povezati tudi z drugimi spremembami. Kajti tukaj so različni gospodarski trendi, tehnološki trendi, družbene spremembe, ki se vse skozi dogajajo. Kako integrirati podnebne spremembe v načrte za kmetijstvo. Kmetijstvo je treba, treba obravnavati v širšem kontekstu. Ni isto početi druge stvari ali pa delati iste stvari na drugačen način. Če se bo kmet prilagodil, potem lahko zanj zagotovijo nekakšne spodbude, naprimer finančne spodbude so že take. Prav tako je treba zagotoviti kontinuiteto. Ali bo naprimer, sin prevzel delo kmeta, ko se bo ta upokojil. Torej, treba je poskrbeti za nekakšno stabilnost, za kontinuiteto dela. Tukaj lahko nudimo določene spodbude. Kako tukaj poskrbeti za konkurenčno prednost? Tukaj treba pogledati različne načine odločanja, na različne sisteme. Tukaj smo že opravili nekatere študije glede povezave med podnebnim spremembami in pa kmetijstvom, še posebej na to, kako to vpliva na trg. Naprimer na nizozemskem. Kmetijstvo je na nizozemskem zelo pomembno področje in vprašali smo se, ali je potrebno več investirati v kmetijstvo. Tukaj smo razmišljali o drugačnem načinu proizvodne. o tem, kako uporabljati drugačne tehnologije, kako upoštevati spremembe v demografiji in pa drugačne prehranske režime, prav tako kako uporaba zemljišča pliva na konkurenčnost držav. Pri tem smo ugotovili, da gre pri fosilnih gorih pri CO2 predvsem za regionalni pristop. Tukaj vidite jugovzhodni del Francije. Tukaj se je marsikaj spremenilo. Tukaj vidite, kako so podnebne spremembe vplivali na stanje v celotni Evropi. Če dodate še CO2, potem vidite, da lahko CO2 tudi pozitivno vpliva na padavinski režim in podobno. drugi graf na desni. Tukaj vidite štiri različne možne scenarije. A1 je tisti na vrhu. Kako lahko s tehnologijo vplivamo na donos? Pri A1 vidite veliko višji donos. In to je povezano s eh, boljšo tehnologijo, z različnimi boljšimi programi. Vse to smo podprli s številnimi raziskavami. Še posebno, ko gre za proizvodno sestavini živali. Potem B2 regionalna razsežnost. Tukaj je napredek nekoliko počasnejši, manjši. Tukaj poteka manj izmenjave tehnologije. Potem pa produktivnost, skratka donos, To traja do leta 2050. Tukaj vidite velike spremembe pri donosu, pri proizvo proizvodnji v celotni Evropi. Naprimer, na severu zahodu Francije se bo proizvodna povišala, predvsem zaradi boljše tehnologije, pa tudi zaradi podnebnih sprememb. Potem pa ponudba in popraševanje za žito po celotni Evropski uniji 27 držav. Zaradi večje proizvodne žit bo treba manj žit uvažati. In eh, imeli bomo pravzaprav presežek proizvedli bomo več žita, kot ga porabimo. V, po scenariju B2 pa vidite, kakšen je tukaj učinek podnebnih sprememb. Predvsem je treba pri tem upoštevati tudi to, kakšna bo globalna situacija. povečano proizvodno pridemo do nekakšnega manevrskega prostora med obema modeloma A1 in pa CP2. Potem pa naslednja prosovnica, regije, kakšne vidik ponudbe in popraševanja. Tukaj je pomena velikost gospodarstva in pa tudi gostota prebivalstva. Tako vidite, katera so večja kmetijska območja v Evropski uniji. Potem. Velikost gospodarstva je zelo pomembna za to, kako boste oblikovali svoje gospodarske načrti. Pri A1 scenariju do leta 2050 vidite, da se bo zelena proizvodna na severo-zahodu Francije povečevala, krepila. to bo tisti zeleni košček Evrope v prihodnosti. Pri B2 scenariju pa vidite, kako bo to vplivalo še na druge proizvode. Med različnimi državami bomo videli različne spremembe na nekaterih kmetijskih območjih. Naprimer, deluje več držav dve ali celo več držav. In tudi to vpliva potem na načrtovanje. Torej, prilagajanje in pa kmetijstvo. Podnebne spremembe so zelo pomemben dejavnik, ni pa nujno, da so najpomembnejši dejavnik. S kmeti se bo treba pogovoriti o tem, kako bodo podnebne spremembe vplivale na kmetovanje. Prav tako niso vsi enako izpostavljeni podnebnim spremembam. Tukaj je tudi veliko negotovih dejavnikov. Vse to je globalni dejavnik. Zaradi tehnološkega napredka potrebujemo raziskave in nujno se o vseh teh težavah potrebujemo pogovoriti s kmeti in tudi zasebnim sektorjem. Prav tako pa se treba pogovoriti tudi z drugimi, iz drugih regij, iz drugih skupnosti, tako da lahko primerjate različne razmere, si izmenujete informacije. Prav tako bo potrebno tudi spremeniti naprimer opremo pri kmetijstvu in pa stroje v kmetijstvu. Marsikaj se lahko naučimo iz tega, kako po drugih delih sveta kmetujejo. Prav tako se moramo naučiti to, kako se bolje soprstaviti skrajnim vremenskim pojavom, ujmam in pa nekaterim boleznim. Tukaj še marsikaj nejasnega. Celotni strošek podnebnih sprememb prav tako še ni popolnoma jasen, skratka, veliko je še negotovosti. Ne vemo, koliko bodo stali ti ukrepi za blažitev in pa za prilagajanje. Skratka, ekonomski strošek je še vedno pod velikim vprašanjem. Mogoče je vključiti tudi posamezne regionalne dejavnike v celotno SKP politiko. Tako lahko spodbudimo proizvajanje okolju prijaznih kmetijskih proizvodov in pa tudi blaga in pa storitev. Vedno treba vzpostaviti in ohraniti povezavo med prilagajanjem in blaženjem. Tako pri proizvodni, kot tudi pri potrošnji. Če bomo ustrali pri tem, da želimo hrano proizvajati lokalno, potem bo to imelo pozitivne posledice. Na koncu pa še naložbe tukaj treba razmišljati v obdobju desetih let za novo vrsto polščin. Tehnologijo lahko uvajamo veliko hitreje. Torej zaključujem. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospod. Verhagen. Sedaj bomo začeli z razpravo. Besedo ima gospa Paulsen. Hvala, predsedujoči. Z veseljem sem prisluhnila strokovnjakom. Želela bi se zahvaliti tudi poročevalcu Lefol. Dobro delo je opravil. In zelo pomembno je, da imamo kot izhodišče to njegovo poročilo, ki je tako celostno. Vsi moramo narediti isto, razmišljati na isti način, ko govorimo o detajlih. Kje je recimo zvezda, ki jo gledam glede na nebo v celoti. Sedaj pa kar zadeva toplogredne pline. Kmetijstvo in gozdarstvo tu nista glavni problem. Sama nisem prepričana, da so to emisije, o katerih bi se morali osredotočiti pri razpravi morali bi govoriti o njuni sposobnosti zajemanja in skladiščanja CO2. To je po mojem najpomembnejši element. In v tem kontekstu je zlahka, zlahka prepoznamo prednosti pri zajemanju CO2 -ja v tle, tleh in v gozdovih. Tako um, pridobimo tudi boljšo kakovost vode in zraka in večjo biotsko raznovrstnost. Lahko najdemo kmetijske metode, ki bodo varovale tla. Tako bi dobili območja, boljša območja. ki jih ne bi obdelovali. Zato menim, da je zelo pomembno, da se osredotočimo na to točko, da bi zmo, zboljšali sposobnosti tal pri zajemanju CO2. -ja. Tako bomo dosegli boljšo mikrobiološko floro. Zato, iskreno povedano, je treba pogledati celoten kontekst, celotno situacijo. Ne smemo pozabiti, da nekateri ne verjamejo v povezavo med toplogrednimi plini in podnebnimi spremembami. Tega ne smemo pozabiti. Vedeti moramo, da podnebne spremembe so dejstvo. To moramo priznati, ko se spoprijemamo z težavami kmetijstva zlasti v prihodnosti. Še ena podrobnost, ki bo veliko spremenila. Tehnike, gozdarske in kmetijske tehnike, ki jih uh, sedaj uporabljamo, bi nam lahko omogočila avtonomnost, energetsko avtonomnost če bi uporabljali boljše stroje, kmetijske stroje, morali bi uporabiti vse ostanke iz kmetijstva in gozdarstva in tudi organske odpadke iz gospodinstev. Tako bi lahko veliko bolje upravljali tudi ostanke gnojil veliko je vidikov problem, ki, ki se jih je treb, problemov, ki se jih je treba lotiti bolj na široko. In ko govorimo o vrsti kmetijstva, ekološko kmetijstvo, intenzivno kmetijstvo, mislim, da ena sama metoda ne more biti vzdržna v prihodnosti. Uh, imeti moramo pravo mešanico starih tehnologij in novih tehnologij. Če so tiste stare biološke. Sedaj pa resnica in eh, zdrava pamet nikoli ne škodi. Zahvaljujem se še enkrat eh, poročevalcu Lefolu. Mulțumesc domnul Jose Bouvet. Hvala, sedaj pa gospod Jose, gospod Bove. Euh, Želel bi se povrniti na predloge, ki bi jih lahko podali danes. Naš poročevalec je povdaril, da mora biti skupna kmetijska politika učinkovita, tako gospodarsko, okoljsko, kot tudi družbeno. In to je vizija, ki jo moramo imeti, torej tudi gospodarska vizija. In lahko dokažemo, da rešitve niso nekompatibilne. Okolje ni nekompatibilno z uh, gospodarstvom. Ne nasprotujete si. Seveda obstajajo sistemi, ki so okoljsko škodljivi, ekonomsko pa dobičkonosni. Industrijski model gre v to smer. Obstaja pa študija, ki je bila izvedena v Franciji, opravile sta jo Ministrstvo za okolje, Ministrstvo za okolje in za uh, Eh, kmetijstvo, o možnosti preobrazbe določenega dela obdelovalne zemlje eh, v eh, zemljo, bi jo, kjer bi gojili stročnice. Torej ne um, žit, ampak stročnice. Od, tako bi uh, povečali število hektarjev. Tre, trenutno uvažamo sojo, imamo deficit v trgovinski bilanci in to bi lahko, ta deficit bi lahko zmanjšali oziroma uvoz bi lahko zmanjšali za 41 odstotkov, če bi za 7 odstotkov povečali proizvodnjo stročnic. In to bi imelo ugodne posledice, kaj ti uporabljali bi manj gnojil in bolje bi zajemali, hkrati pa bi bolje zajemali oglikov dioksid. Um, ponavljam, ravno tako bi manj denarja porabili za gnojila in na koncu bi prišli do določenega ravnovesja. Torej, reči, da moramo imeti kmetijstvo, ki bo um, prijazno do okolja, to ne pomeni, da moramo imeti skupno kmetijsko politiko, ki bo v nasprotju z ekonomskimi pravili. To sem želel povedati. Kajti seveda so prilagoditve pomembne, ampak kar. kar Zadeva semena je to dolgotrajni proces. Zato, da bi izboljšali semena in da bi kmetovalci sodelovali pri raziskavah, kajti na poljih se vidi, kako je, na kakšen bi bil najboljši način uh, sprememb pri semeni. Gospod Sekijevski ima besedo. Ja <clears throat> želel sem zastaviti tri vprašanja oziroma omeniti tri težave. Strokovnjake sem želel vprašati, da mi odgovorijo. Vprašati se moramo, kako lahko najbolje uporabimo svoje sredstva, ki so omejena. Sredstva moramo nameniti za dejanja, ki bodo izmanjšale emisije. Ali moramo investirati v kmetijstvo ali v energetsko industrijo. To je vprašanje naše, za naš odbor, ampak vprašanje, ki ga moramo zastaviti tudi celotnemu parlamentu, kajti gre za zelo široko in resno razpravo. Potem drugo vprašanje. Povečanje, povišanje proizvodnje, intenzivno kmetijstvo. Kako povečati proizvodnjo, ne da bi pri tem povzročali škodo? kako lahko uh, intenzificiramo proizvodnjo. Kaj ti? Če imamo preveč živine, glede na površino, to zelo škodi okolju. Problem številka ena, po mojem mnenju, in kjer moramo najti in financirati rešitev, je problem gospodarjenja z vodo. V teku naslednjih desetih let bo to eden izmed glavnih dejavnikov, ki bo omejeval razvoj. Potem sem želel vprašati, kakšne so glavna sporočila naše razprave o prihodnosti SKP. Dokazati moramo pomen SKP. Povedati moramo, kako so pomembne te rešitve za družbo in za potrošnike. Veliko ljudi gleda na SKP na preveč ozak način. Zakaj? Kaj ti? Mi smo pozabili nek, določene probleme, recimo probleme z oskrbo z hrano. Spomnim se še pred 30 leti na Polskem je bila hrana, količina hrane omejena, dobivali smo obroke in takrat smo imeli prehrambeno krizo in videl sem strah v očeh politikov in spraševali smo se, kaj lahko naredimo. Tudi politiki so se zavedali resnosti problema to je resen problem v primerjavi z, uh, v proble z problemom varne energetske preskrbe. Thank you, Chairman. Two quick questions. There was a very, very. Dve vprašanji. Na začetku smo, smo videli razliko med napovedi, med napovedi padovin za naslednjih 70 let. In sedaj bi želel vprašati, kako je prepričan, da se bo to zgodilo, glede na popolno nezanesljivost dolgoročnih napovedi. Kajti, če se bo to zgodilo, potem bomo videli velikanske migracije ljudi iz uh, suhih uh, območij v mokra območja, v bolj vlažna območja. Ali lahko zagotovite, da se bo to zgodilo? Potem je nekdo govoril o trenutnih trendih uh, proizvodnje krompirja na Polskem. Ta trend v naslednjih desetih letih je, da se se bo ozračje ohladilo. Ali je govoril o tem tudi na polskem? Hvala. Gospa McGuinness. Hvala, predsedujoči. Sedaj bi se želela zahvaliti najprej poročevalcu za njegovo delo. Ali lahko predlagam, da morda podarek um, na podnebne spremembe, nas odvrača od pravega, od prave skrbi in to je upravljanje z viri. In mi kot parlament moramo pogledati na to vprašanje, kajti mislim, da obstaja soglasje pri tistih, ki so skeptični glede, uh, glede podnebnih sprememb, tisti, ki verjamejo v podnebne spremembe, da moramo bolje upravljati uh, naše vire. In mislim, da moramo tam najti uh, neko skupno stališče in narediti napredek. Druga točka pa je pripomba, Eh, na tretjega govorca, ki je govoril o schemah. In rekli ste, da je problem pri schemah, da ni nobene kontinuitete. Včasih um, se ugodnosti te scheme um, zaključijo, takoj ko se zaključi schema. In uh, sprašujem, če bi lahko kaj več povedali o tem. Potem pa še glede uh, tav in rahljanje tav. Zakaj zakaj naj bi ne imeli najmanjše možne obdelave tav? Imamo eh, na, na jeskem imamo mešane občutke. In eh, torej kmetovalci tega ne želijo in mora biti nek razlog. Sedaj pa bi želela poudariti, da moramo uporabljati najboljšo tehnologijo, ki jo imamo sedaj na voljo. In eden izmed razlogov je, da svetovalne službe v številnih državah članicah um, sodelujejo in večino časa porabijo za izpolnjevanje obracev, ne pa za nudenje, za nudenje um, na svetov. In mislim, da bi morali tudi to, s tem se soočili na politični ravni. In ob koncu nihče ni govoril o donosnosti uh, kmeto, kmetovalstva, kajti če kmetje ne, uh, ne zaslužijo, zaslužijo, ne bodo investirali v nič in ne bodo eh, investirali niti v prilagoditve na eh, podnebne spremembe. In morda bi rad, želela bi slišati nekaj komentarjev na ta vprašanja. Hvala. Hvala. Zadnji govornik je gospod Hausling. Izvolite. Ja, ja približujemo se zaključku tega, te predstavitve in uh, seveda bo prišel na vrsto še enkrat tudi poročevalec, ampak tisto, kar me čudi, je, da nekateri tako zelo postavljate pod vprašaj eh, dal, eh, podatke in opazovanja. Eh, vemo, kakšni so globalni trendi in tega ne moremo spodbijati in tudi nobeden od znanstvenikov tega ni počel in nujno moramo se odzvati na to. Eh, In vsekakor moramo to upoštevati tudi, ko gre za reformo skupne kmetijske politike. Kajti glede na to, da smo v Evropi sprejeli skupne cilje, kar zadeva uh, spremembe podnebja, potem se mora temu prilagoditi tudi skupna kmetijska politika. Ampak zdi se mi zanimivo, da eh, je danes velik podarek na tem, da mora biti kmetijstvo vzdržno, trajnostno, da mora biti prilagojeno okolju. Uh, da upoštevamo lokalne specifike in ravno tako uh, mislim, da je ustrezno bilo spostavljeno, da moramo postaviti pod vprašaj zelo intenzivno eh, kmetijstvo tudi zaradi učinkov na podnebje. In že če bomo vse to uresničili, bomo porabili v prihodnje manj fosilnih uh, energij. Uh, In eh, vse to moramo vključiti v skupno kmetijsko politiko in eh, brez podnebnih sprememb in vplivov podnebnih sprememb na eh, kmetijstvo se dolgoročno ne moremo lotevati kmetijske politike. In uh, določene države so že sprejele številne ukrepe pod drugim stebrom in eh, o tem danes ni bilo govora. To mi je nekako manjkalo. Zanima me, kako učinkoviti so bili ti ukrepi in kako bi lahko eh, okrepili še to politiko. Mislim, da bomo morali v prihodnje več govoriti tudi o tem. Nasplošno pa mislim, da je bil to danes začetek razprave, ki nas bo spremljala še kar nekaj časa. Uh,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 lahko zdaj zaključimo z komentarji poslancev in predamo besedo uh, strokovnjakom, da odgovorijo na zastavljena vprašanja. Hvala, predsedujoči. Želel sem odgovoriti na nekaj vprašanj. Žal ne moram odgovoriti na vsa. Najprej. Podnebne spremembe so stvarnost, če nam je to všeč ali pa ne vsak dan jih vidimo. Ne samo po vremenskih podatkih, ampak tudi vidimo, kaj se dogaja v naravi. Imamo opravka z spremembami, recimo eh, ptice z toplih pasov eh, se selijo na sever in isto se dogaja z rastlinami. Torej, podnebne vplivi so ena zadeva, potem pa imamo dejstva. Lahko pa si zastavimo vprašanje, če bodo ta, te spremembe trajne. In eden izmed dejavnikov, ki jih moramo upoštevati tudi pri kmetijski politiki, je problem varstva tav. Nimamo strategije, ki zadeva varstvo tav v povezavi z slabšanjem tal, zaradi industrije z erozijo prsti in tako dalje. In ta strategija je ključnega pomena, če želimo ohraniti produktivnost. Gospod Čekjerski je govoril o najboljšem načinu, kako bi porabili sredstva. Glede zmanjševanja uh, emisij je glavni problem promet. Gre za panogo, uh, ki jo je težko obvladati, kajti zelo um, razpršena je. Vsa dejanja je treba načrtovati in prej ali slej bo prišlo do zmanjšana, vendar bo vse to zahtevalo čas. Govoril sem tudi o proizvodnji, kaj želimo doseči, se moramo vprašati. Na svetovni ravni smo rekli, da bi se proizvodnja do polovice stoletja zvečati za 50 odstotkov. Ampak ali to tudi zadeva Evropo? To se moramo vprašati. Ali to zadeva samo države v razvoju ali tudi Evropo. Potem pa gospodarjenje z vodo. To je ključnega pomena. Če ne bomo mogli zagotoviti dostopa do vode, bomo imeli resne težave v prihodnosti in vse to bo vplivalo na raven proizvodnje. Povezano je tudi seveda za varno skrbo hrane, um, kajti seveda zato pro potrebujemo proizvodnjo. Potem so bila zastavljena vprašanje glede napovedi padavin. Gospe in gospodje, pri podnebju ni ničesar si sigurnega, gotovega, imamo samo scenarije, ki so visoko verjetni na podlagi podatkov, ki jih imamo na volje in znanja um, na področju kemije in znanosti, lahko rečemo, da bo prišlo do teh uh, sprememb. Vendar pa težko napovedujemo, imeti moramo neke, neke zadržke torej, in delovati na previdnostnem načrtu. Torej, kaj se bo zgodilo, če bi resnično prišlo do teh scenarijev, tako moramo razmišljati. Potem pa glede krompirja. Analizirali, proučili smo ta primer in videli, da je ta težava povečena z višanjem temperatur temperature in manjšo količino vode. In zaradi tega imamo slabši donos. Eh, er Hvala imam vrsto vprašanj pred seboj, na katera moram odgovoriti. Nekatera vprašanja zadevajo prihodnost. In kako se bodo stvari razvijale, po našem mnenju. Pogledali smo, proučili smo kmetijstvo, ki je bolj usmirjena v proizvodnjo in kmetijstvo, ki nudi druge storitve. Eh, razvoj podeželja upošteva kmetijstvo, ampak tudi druge elemente, druge dejavnike. Zato lahko stvari drugače zastavimo. Zadeve niso vedno, se ne dopolnjujejo vedno. Če gledamo prilagoditve in blažitev, blažitev podnebnih sprememb pri intenzivnem kmetijstvu bo drugačna glede na multifunkcionalno kmetijstvo. Eh, mehanizmi, ki jih potrebujemo, so drugačni. Očitno pa je, da intenzivno kmetijstvo bo drugače vplivalo na blažitev sprememb. Potem energetska varnost. Nekateri kmetijstvi, bi, kmetovalci bi želeli sami proizvajati energijo, kajti njih najbolj prizadene, zlasti recimo uh, uh, rejce, goveda, ti, ti iščejo rešitve. In strinjam se, da trenutne tehnologije, ki jih imamo na voljo, niso v celoti izkoriščene, niti na področju kmetijstva, nekateri kmetovalci pa so v ospredju. Recimo, če pogledamo tople grede v, na nizozemske, ti potrebujejo velike naložbe. Potem glede energetske učinkovitosti, to lahko dosežemo z obema sistemoma tako da uporabimo naravne vire. Varna, v, varna preskrba z hrano se dobro vključuje v različne scenarije. Tistega, ki je izhajal iz odprtega trga, torej svetovnega trga. In lahko rečemo, da morajo se uh, kmetovalci tukaj drugače obnašati kot spričo drugega scenarija, ampak moramo vedeti, kakšno vlogo želimo, da Evropa odigra v svetu. Ne bom govoril o podnebnih spremembah kot takih, kajti to ni moje podrečje, področje. Sam sem sodeloval pri pripravi blažitvenih ukrepov. Uh, ohranjanje in boljša politika, pravimo mi v, na nizozemskem. Kar imamo, moramo ohraniti. To velja za gozdove, potoke, vode, mokrišča in tako dalje. in pomankanje. Eh, Treba je upoštevati tudi pomankanje. Tu ne gre za nič eh, stalnega in če pač eh, te stvari razlahljate, Eh, če se zemlja izgublja pri oranju, potem ni več na voljo in ne vem, ali bomo kmetovalce kaznovali zato, ker se odločajo za posamezne metode. Ne vem, seveda moramo upoštevati, kakšni so učinki. Najlepša hvala. Želijo morda tudi strokovnjaki iz prvega kroga odgovoriti na vprašanje. Izvolite, imate besedo. No, k, navezal bi se na to, kar je bilo rečeno o tem, da je voda omejena. Eh, cikl oglika, eh, cikl dušika in cikl vode so seveda med seboj povezani in ko intenzivno razrahljamo tla, zmotimo vse tri cikle. In voda bo konec koncev verjetno eh, večji problem, kot pa vprašanje povezana z oglikom. Ampak tudi zajemanje oglika z fotosintezo je neposredno povezano z vodo. Potem pa še vprašanje v zvezi z dušikovimi gnojili. Za eno tono dušikovih gnojil, umetnih dušikovih gnojil, eh, se sprosti 1,2 toni CO2 v ozračje. 87 eh, odstotkov našega ozračja predstavlja dušik in naučiti moramo rastline, da bodo izkoriščale ta dušik za um, svojo rast, kar pomeni, da preprosto potrebujemo več stročnic. Nek eh, ameriški strokovnjak Tom Hagers je povedal, da bi organsko eh, kmetovanje eh, lokalno podprlo, torej lahko podpiralo 4 milijarde ljudi. Danes pa imamo 6,7 milijard ljudi, ki jih moramo tudi nahraniti in to povečanje. Eh, je po zaslugi eh, dušikovih gnojil, vendar pa eh, ta gnojila otečejo in potem onesnažujejo našo vodo. In 29 odstotkov eh, našega, našega planeta predstavljajo tla, 71 odstotkov pa zemlje in od vseh teh površin kopnega je samo 11 odstotkov obdelovalnih zemlišč torej omeji, eh, om, zemljišča so omejena in podpirati moramo prebivalstvo, ki letno naraste za 1,2 odstotka, kar pomeni, da potrebujemo bolj intenzivno kmetovanje na že obstoječih kmetovalnih površinah. To pomeni, da moramo bolj učinkovito uporabljati svoje vire in da. Moramo dejansko okrepiti proizvodnjo hrane za to hitro rastoče prebivalstvo. Eh, nekaj kmetovalcev prehrani cel svet in to pomeni, da vsekakor potrebujemo nove politike, če želimo biti uh, trajnostni. Uh, ključno pa je seveda tudi, da uh, se povežemo v ekipo, v tim in tim po naše pomeni, uh, vsi delujemo skupaj in tako dosežemo več. Uh, Torej, eh, politiki morajo prispevati, kmetovalci morajo prispevati in potrošniki morajo sodelovati, ko se lotevamo vprašanj eh, oskrbe s hrano in tako dalje. In eh, res je, da so bile naše dosedanje politike brez kakršnih koli obžalovanj eh, bolj udobne, vendar pa se bo to moralo spremeniti. Eh, uh, metode kmetovanja z majhnim rahnanjem zemljem so uh, velik, raz, uh, velika novost za veliko kmetovalcev, vendar pa se tudi ti počasi navajajo na te nove metode. Torej, gre za vprašanje kulture in uh, gre za vprašanje uh, lote, lotevanja se tistih težav, ki se s tem odpirajo. Uh, Predvsem pa je ključno odpraviti določene miselne blokade za to, da bomo vzpostavili bolj trajnostne sisteme. Kmetovalci se bojijo kritik strani sosedov eh, in podobno, ampak to je treba premagati in potrebno je, je upeljati nove metode, novo opremo in drugačen način upravljanja. Nič ni narobe s tem, če izboljšamo svoje upravljanje. Tisti vidik, ki pa je po mojem mnenju ključen, so sub, kmetijske subvencije, tako v ZDA kot v Evropski uniji, te subvencije podpirajo običajne metode rahlanja zemlje. In eh, na ta način sami sebi kopljemo tla pod nogami, če se tako izrazim. To pomeni, da moramo spremeniti te politike, zato da bomo podpirali in subvencionirali Eh, ohranjanje in eh, storitve ekosistemov. To vrstno kmetijstvo bo bolj trajnostno in vedno bolj kritično je, da se tega lotimo čim hitreje, glede na to, da prebivalstvo tako hitro raste. Nihče noče govoriti o omejevanju prebivalstva, ampak naši viri so omejeni in če teh ne bomo ustrezno uporabljali, bo prišlo do resne škode eh, našemu prebivalstvu in naši civilizaciji. Najlepša hvala. Zahvaljujem se strokovnjakom, zdaj pa dajem besedo še našemu upračevalcu, gospodu Stefanu Lefonu, za končne pripombe. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da smo imeli zelo bogato razpravo in tudi sam se zahvaljujem strokovnjakom, da so podali svoje predstavitve in da so tako jasno povedali, zakaj gre in ponudili svojo vizijo rešitev. Zahvaljujem se vsem poslancem in poslankam odbora za kmetijstvo za njihove prispevke. Rad pa bi res čistil nekaj in sicer, kar zadeva skepso do podnebnih sprememb. Skeptiki vedno obstajajo. Kadarkoli se uh, lotevamo kakšnih pomembnih vprašanj, uh, se pojavijo, ampak eh, slišali smo objektivna dejstva. Če greste v tih, tihi ocean, vidite eh, ljudi, ki jim eh, voda grozi, da jim bo odplaknila domove, ker, je, ker živijo tik ob morski gladini. In če si pogledamo, kaj se dogaja na jugu Evrope, v Španiji, v uh, Grčiji, to smo videli tudi na prosonicah, temperature naraščajo in uh, Eh, zaostruje se dezertifikacija, zaostrujejo se suše, tudi v Grči, torej ne moramo se obnašati, kot da se nič ne dogaja. Eh, potem pa kar zadeva tisto, kar je bilo rečeno o izumrtju eh, dinozavrov. Tudi dinozavri niso ničesar slutili, potem pa so na hitro izginili ali se bomo torej obnašali kot uh, dinozauri in uh, bomo nevedni izginili ali bomo našli neke rešitve. Kaj ti nekaj vam lahko zagotovim, uh, planet bo obstajal še naprej, ne glede na to, ali bomo na njem tudi mi ali ne. Uh, gospod McGuinness je. Uh, zastavila vprašanje in mislim, da skepso prepustimo skeptikom, ampak že v začetku sem eh, zastavila vprašanje o podnebnih spremembah in tukaj eh, se moramo lotevati številnih vprašanj, eh, kako proizvajati toliko, da bomo lahko pokrili potrebe po hrani, kako ohranjamo vire in kot rečeno, kmetijstvo je. Tisti sektor, ki je najbolj v tesnem stiku z življenjem. In od nas je odvisno, ali bomo našli neke dosledne rešitve in ali bomo ustrezno anticipirali, kaj se bo dogajalo v svetu v prihodnje. Ter ali bomo na ta način našli ustrezne rešitve tudi za naše otroke in nuke. Naj se vrnem na svojo izhodiščno hipotezo. Potrebujemo globalni pristop. Že na začetku sem povedal, da ne moremo ustrajati še naprej pri posameznih direktivah. Najti moramo rešitve, ki prinašajo koristi vsem, ki prinašajo ekonomsko korist kmetom z zniženimi stroški ali večjimi eh, donosi in ki prinašajo korist tudi za družbo v obliki javnih dobrin. Eh, tu je eh, seveda govora o biotski raznovrstnosti in naravnih virih in izmed teh naravnih virov je ključna vsekakor voda. Torej gre za kombinacijo različnih dejavnikov, ki jih moramo vključiti in tu gre za različne tehnike za ohranjanje tal, za gozdarstvo, eh, za zagotavljanje zajemanja oglika in eh, sam se vsekakor zauzemam za skupno gozdarsko politiko. Eh, in tukaj mora nedvomno potem biti v spredju biomasa, ki izhaja iz gozdov. Istočasno pa se moramo zavedati tudi, kako nam lahko SKP omogoči, da bomo zagotovili ta okoljski prehod, to tranzicijo, kako se bomo torej lotili tega problema. V preteklosti smo se odločili za konvencionalno kmetijstvo, zdaj pa se moramo prilagoditi. Naša naloga je, da to storimo, kajti eh, državljani bodo eh, sodili SKP in kmetijstvo eh, glede na to, ali bomo našli globalne rešitve in zato je ta razprava tako ključna. Eh, Razprava se seveda šele začenja, vendar pa s tem, kar eh, obravnavamo danes, govorimo tudi že o možnostih za prihodnje in vse to je del široke razprave, ki se mora zgoditi. Zelo me veseli, da je naša razprava danes tako lepo stekla. Vsekakor pa se mora nadaljevati in upam, da, tudi, da bo tudi moje poročilo nakazalo, kakšne so možnosti za kmetijstvo za prihodnje. Najlepša hvala. S tem smo prišli do konca te javne predstavitve. Mislim, da je bilo naše današnje srečanje zelo plodno in mislim, da bo vse, o čemer smo danes eh, govorili, eh, pozitivno tudi prispevalo k poročilu, ki ga bo sestavil kolega Defol. Naj vas opomnim, da je rok za vložitev sprememb. Eh, 2. februar 2010 ob 12. glasovanje pa bo potekalo.